Beh, allora mi dispiace. Dobrodan vsem skupaj. Še vedno pričakujemo kolege, ki očitno niso točni, vendar pa nam je danes čas tesno odmirjen in naš gost, gospod Osalek. Um, zaradi pač njega in vljudnosti do njega moramo začeti že sedaj. Kot veste, situacija v Zahodni Sahari in incidenti, ki so se zgodili v Jonu, o tem se bomo pogovarjali danes. Delegacijo Magreba pa predstavlja gospod Pensieri, predsednik delegacije, ki ga lepo pozdravljam. Pozdravljam tudi predstavnika fronte Polisario, ki je pristojen za zunanje zadeve. Kot veste, ministr za zunanje zadeve Maroka se bo tudi oglasil na to temo. To se bo zgodilo nekoliko kasneje, tekom današnjega dne, na srečanju, ki ga bomo imeli med 11. Uh, eh, in 11.45. Gospod Ol Salek. Zelo smo zadovoljni, da ste danes tukaj z nami na ta posvet. Kot veste, je parlament pretekli teden sprejel resolucijo glede stanja v Zahodni Sahari. V resoluciji smo že izrazili nekaj ocen in zdi se mi ustrezno, da pride do izmenjave mnen glede zadnjih dogodkov v Zahodni Sahari. Tako bodo lahko vse upletene strani, Maroko, vaša organizacija in naši kolegi, si lahko izmenjali mnenje. Na voljo imamo sicer malo časa, ampak vejem, kar sem vas ker vas poznam, vem, da ste zelo učinkoviti in vem, da boste v desetih minutah, ki jih imate na voljo, lahko podali vaše informacije. Izvolite, gospod, imate besedo. Gracias, señor presidente. Buenos días. Hvala, gospod predsedujoči, in dobrodan sem skupaj. Govoril bom v španščini. kaj ti tako in tako me, preva, me bodo prevajali vse jezike. Žal mi je, da niste prejeli besedila. Gospod predsedujoči, gospodje poslanci, veliko čast mi je, da lahko nagovorim ta odbor v Evropskem parlamentu. Sem prihajam po najhujšem zatiranju, ki ga je moja država doživela, po premirju v letu 1991 v trenutku, ko je naše prebivalstvo zasedeno, ko ga zaseda in naše ozemlje zaseda Maroko in živi v vzdušju zastraševanja in tera, terorja. Maroko je izvedel pobudo, kakršne še nismo videli na našem ozemlju in v prestolnici. Kljub temu prihajam v ta odbor z upanjem upanje, da zadnji dogodki v Zahodni Sahari lahko pomenijo ključni trenutek v zgodovini moje države in mojega, mojega naroda in začetek resnih prizadevanj Evropske unije za to, da bi dosegli demokratično rešitev. Ta rešitev bi Saharavcem omogočila, da se sami odločijo za svojo, eh, za svojo državo. Seveda po procesu, avto e, samoodločbe, ki bi bil e, podoben temu, kar se je zgodilo v Namibiji. To je pravica, ki nam je priznala tudi mednarodno pravo. Gospod predsedujoči, e, dragi poslanci, zelo, zelo sem vam hvaležen. Vsi poznate dejstva. Zahodna Sahara je zadnja afriška kolonija zapisana je na seznamu se, uh, Združenih narodov že od leta 1933 in 1975 se je s tem ukvarjalo tudi uh, Evropsko sodišče, mednarodno sodišče, oprostite, ki je potrdilo, uh, da ne obstaja noben zadržek uh, proti samo odločbi, v kateri bi se prebivalstvo samo odločilo. In sodišče je zavrnilo zahteve Maroka eh, po ozemlju Zahodne Sahare. Leta 1991 je Varnostni svet Združenih narodov potrdil mirovni načrt med Marokom in Fronto Polisario, ki predvideva premirje in referendum za samoodložbo saharavskega naroda. Referendum bi moral potekati leta 1992, vendar do tega še vedno ni prišlo. Zaradi nasprotovanja Maroka še ni prišlo do tega referenduma, do izvedbe referenduma. Problem ni, da je treba uh, identificirati vse voljivce, kot pravi Marok, ampak rezultat eh, referenduma, kot je povedal James Baker, ki je bil poslanec Združenih narodov, je v je v intervjuju za BBS povedal naslednje. Bolj kot smo se približali referendumu, bolj so maročani bili nervozni, ker so se bali, da bodo zgubili na referendumu. Konec navedbe. Marok verjame v pravljico, da bo s časoma mednarodna skupnost sprejela nelegalno zasedbo. Status quo, kot je dokazala tragedija v Al-Ajunu, Al je dokazala, da nobena država na svetu ne priznava suverenost Maroka nad Zahodno Saharo. Eh, Republika Saharavi je polnopravni član Afriške unije, Marok pa tega pa to ni. Evropski parlament, ki je sprijel resolucijo 25. novembra glede situacije v Zahodni Sahari, je ponovno dokazal svojo ulogo in demokratično zavest Evropske unije. In mi želimo izkoristiti to priložnost in vaši demokratsko izvoljeni instituciji oprositi, da bi začeli novo poglavje. Poglavje, ki bi po 35 letih um, podala temelje za, miren, za mirno deželo. Kajti mi smo zelo blizu Evrope in uh, Volitve v Zahodni Sahari bi pomenile prvi korak za to, da bi izpolnili ta projekt. Sveda razumem, da današnje zasedanje želi ugotoviti tudi to, kar se je zgodilo v Alaju, Alajunu in Enziku 1. novembra in zakaj je do tega prišlo. Zato bi želel eh, nekoliko osvetliti ta vprašanja. Od začetka oktobra tega leta so, valovi, so družine Saharavi morale zapustiti svoje domove na zasedenih ozemljih, zlasti v prestolnici, in so se morale naseliti v velikem taborišču zunaj mesta. In uh, razlogi za to so frustracija in um, brezup zaradi gospodarske stiske, diskriminacije in politične diskriminacije, ki jo izvaja maroški režim. Ta režim Saharavce obravnava kot državljane B oziroma m, mm, iz druge kategorije ali še slabše. In to se je Um, to, to se je uveljavilo počasi skozi leta. Saharavci so ločeni od družin, živijo v uh, jugovzhodu uh, Alžirije v uh, taborišču Tinduf. Fotografije kažejo, da, približno, da je, tam, je tam kar 8000 uh, šotorov in 26000 uh, ljudi živi tam. Torej, mirni protesti so zaradi mirnih protestov so maroške oblasti stisnile obroč okoli eh, taborišča in mm, povečale nadzor in prepovedale eh, prisotnost tujcev v bližini taborišča. To je preprečilo dostop mirovniškim silam in krši mandat ter sporazum med Marokom in Združenimi narodi. Po umoru e, mladega Saharavca, 14-letnega Saharavca, to so zakrivile maroške oblasti in potem, ko so ranili pet e, mladih, ki so Eh, ki so prinesli hrano, nosili hrano v ta taborišče, so se zadeve še bolj poslabšale. Maroko je izkoristil eh, večer pred pogovori, zato da je uničil to taborišče, zgodaj zjutraj 8. novembra. In kot veste, je zelo težko dobiti zanesljive informacije in to zaradi omejitev, ki jih maroške oblasti nalaga, um, zahtevajo. Ne samo Minursu, ampak tudi mednarodnim predstavnikom in mednarodnim um, veleposlaništvem, uh, poslance Evropskega parlamenta, nevladnim organizacijam. Vsi evropski poslanci, ki so skušali vstopiti na to ozemlje, gospod Vinimer recimo, so bili izgnani kot tudi uh, diploma, nemški diplomati, francoski diplomati in drugi diplomati. Sveda je vse to nespremljivo. In in seveda postavljena laž trditev, da Maroko nima kaj skrivati. Številne ugotovitve potrjujejo, da maroške oblasti uporabljajo eh, strelivo, ki se eh, strelivo za eh, za mir, miroljubne protestnike. In to je stalo življenje že na stotine ljudi. Bilo je tudi veliko aretiranih ali pa so preprosto izginili um, poročilo Human Rights Watch z dne 27. novembra, 26. novembra, uh, ugotavlja in poroča o številnih pretepih in mučenju ter aretacijah ljudi, potem ko so uničili to taborišče. Bojimo se, da je prišlo do pravega masakra, do pravega poboja in zdi se, da sahrabsko prebivalstvo je še vedno, um, še vedno trpi nad trpinčenjem, zaradi trpinčenja maroških oblasti. Gospe in gospodje, po letih tihega sprejemanja mm, nad kršitvijo človekovih pravic, vse to je pripeljalo do današnje situacije in zato ima danes Evropa še toliko večjo odgovornost. Španija si je skušala oprati roke nad svojimi postkolonialnimi odgovornostmi. Tukaj je potem tudi prisotna Francija in problem Francije, ki je v varnostnem svetu eh, nekako podpira Maroko. Evropska unija pa ima po drugi strani možnost, da danes začne z drugačno novo strategijo. referendum naroda Saharavcev in to, kar, za kar sta se dogovorili obe strani in je potrdil eh, Varnostni svet Združenih narodov. Drugič. neuspeh pri preprečevanju pritiskov Francije eh, v korist Maroku, zrasti zaradi kršenja človekovih pravic v Zahodnji Sahari. Danes nobena misija na svetu nima, eh, ni brez lastnih zmogljivosti. Tretjič, niso bili zaščiteni interesi eh, naravnih virov v Zahodnem Saharu. Primer je recimo um, sporazum o ribolovu med EU in Marokom, po katerem lahko evropske ladje lovijo v vodah pred Zahodno Saharo. Če Evropska komisija namerava obnoviti ta sporazum, ki poteče februarja 2011, se mora ta parlament odzvati in uh, ubraniti um, vest Evropske unije in mora zahtaviti mora zahtevati, da so te vode izključene. Te, te vode so last naše, našega ljudstva. In Maroko nima nobene pravne podlage za izkoriščenje teh voda s tretjimi stranmi z nami se morajo posvetovati in tudi uh, koristi se morajo z nami deliti. Gospod, gospodje poslanci, kot je povedal naš predstavnik v Združenih narodih, napadi Maroka so nas pripeljali do ključne točke. Business as usual ni več mogoč. Od te točke naprej se mora vse spremeniti. In ta parlament. vidi svetlobo na koncu tunela, kljub vsem težavam. In celemu svetu ste povedali svojo zaskrbljenost nad dogodki v Zahodni Sahari. To je pa lahko šele prvi korak. Naslednji korak bi bila bolj dolgoročna eh, politika do Zahodne Sahare v skladu z mednarodnim pravom in človekovimi pravicami. Ta politika bi omogočila uveljavitev Evrope v primerjav do upletenih stvari. Kakršenkoli strani, kakršenkoli napredek, ki se priznava Maroku, kakor, v vsakem primeru torej bi morali samo odložbo priznati Saharavcem. Potem je treba doseči, da konflikt v Zahodni Sahari bo v korist vsem. Magreb bo stabilen in miren, tako bo Evropa uh, imela sosede, ki bodo živeli v miru. In seveda želim izraziti pripravljenost svoje vlade sedaj in v bodoče, da če bo seveda taka volja saharavcev, da sodelujemo z vami kot s konstruktivnim partnerjem v razvoju te regionalne, bolj pozitivne in bolj stabilne strukture. Zahvaljujem se vam za ta priložnost, ki ste mi jo nudili in seveda ostajam na voljo za vsa vprašanja in vse komentarje, ki mi jih boste namenili. Dodati moram še naslednje. Prinesel sem dokumente, ki so na voljo tukaj v dvorani. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, hvala, gospod Alselek. Sedaj pa ima besedo gospod Salafranka za dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči. Predvsem bi želel pozdraviti predstavnika Fronte Polisario, danes v, tukaj, ki je danes tukaj z nami v dvorani. Seveda smo pred konfliktom ki se je v 35 letih razjasnil in osvetlil vseh strani. Mm, poteptana je, bila, je bilo mednarodno pravo, ki je zapisano v različnih resolucijah Združenih narodov. Predstavnik fronte Polisarja želel bi vam uh, zastaviti kakšno vprašanje. Nekaj vprašanj, ki jih bom uh, ponovil tudi ministru, maroškemu ministru. Uh, resolucija, ki jo je Evropski parlament sprejel, ki so jo maroške oblasti definirale kot eh, prezgodnjo in nepravično, preuranjeno in, ne, in nepravično. Potem um, novice, ki jih dobivamo v tisku, govorijo o kršenju človekovih pravic in o zlorabah. Vi ste govorili o bojazni, da je prišlo do pravega masakra. Gospod predstavnik polisarja, ali bi nam lahko kaj več povedali o številu izginulih, o številu ljudi, ki so v zaporih in morda tudi, če bi lahko podali oceno, številčno oceno o, o glede dogodkov, ki so se nedavno zgodili prosili ste za razširitev mandata eh, Združenih narodov tudi na človekove pravice. Vi seveda veste, da mora to potrditi varnostni svet. Kakšne so možnosti, da bi, to, da bi se to doseglo in kakšen je kakšen je scenarij, kakšen je situacija na pogajanjih pod okriljev OZN. Gospod Janec, dve minuti imate besedo. Eh, eh, Hvala, gospod predsedujoči. Predvsem bi želel pozdraviti predstavnike fronte Polisario in se jim zahvaliti za vse informacije, ki so nam jih podali. Dejstvo, da vas je parlament povabil na to razpravo in izmenjavo mnenj, je pomembno dejstvo glede parlamentarnih pobud. Kot je že povedal gospod Salafranka, spor, ki traja že 35 let, tak spor, na tak spor je težko gledati z um, hladnim umom, ki bi nam omogočil uh, jasen pogled na to, kaj je realno in kaj ni realno. Želel pa bi povdariti, da ko je diktatura Franka že se počasi zaključe, zaključevala, zato da bi prisilili in je prišlo do tega, da bi se so hoteli prisiliti Francijo, da bi se odpovedala Zahodni Sahari, no od tistega trenutka dalje Španija ni imela več možnosti vplivati ali um, sodelovati na odločitvah glede samo odločbe, ki jo je vedno priznavala. Naredila je vse, kar je bilo v njeni moči. E, torej Španija v zgodovini, ne ta vlada, razni demokratični Eh, demokratične vlade, ljudska stranke, socialistična stranka in tako dalje. Eh, vse vlade so podpirale dekolonizacijo, ki jo je eh, določila tudi, za katero se je odločila tudi Združeni narodi. Povedali ste, da ste za stabilen Magreb, mir, miren Magreb in to tukaj je v igri ravno usoda saharavicev. Tem mora Španija pomagati, Špa, Španija jim pomaga z humanitarno pomočjo in tako dalje. In drugi, uh, vendar pa drugi negativni učinek je nestabilnost Magreba in spori med Marokom in Alžirijo. Alžirija je ključnega pomena, ki pa uh, in ni bil nič, ni bil omenjen v tej razpravi. Predsedujoči prosi, da se spoštuje čas. Gospod Vajdel ima besedo. Gospod predsednik, hvala vam, da ste omogočili današnjo izmenjavo mnen. Mislim, da bo prispevala eh, tudi k umiritvi eh, razprave, nadaljne razprave, ki bo nujno potrebna do, do, na poti rešitve problema Zahodne Sahare. Uh, Eh, rad bi rekel, da resolucija, ki smo jo sprejeli, gospod predstavnik eh, Polisarija, ni bila samo zaradi incidentov, ki smo jim bili priča, ampak gre za priznanje tega parlamenta z dokumentom, ki so ga podprle, reč, rekel bi, vse politične skupine v tem parlamentu, priznanje, da gre za odprt problem, pred katerim ni mogoče molčati. Gre za problem, ki je nastal zaradi nespoštovanja mednarodnega prava, zaradi ignorance do sklepov varnostnega sveta, do elementarnih človekovih pravic. Zato me toliko bolj preseneča reakcija Maroka, zlasti pa reakcija eh, maroške javnosti, ki je prepeljal na ulice demonstrante, ki so demonstrirali proti dokumentu Evropskega parlamenta. To ni demokratičen način izražanja, zlasti pa ne zaradi nekih politikanskih enostranskih obtožb eh, nekaterih strank v tem parlamentu, konkretno španskih eh, konzervativcev. Mislim, da je bilo to eh, nekaj za nas popolnoma nerazumljivega in nesprejemljivega. Imponira nam vaše zaupanje v Evropski parlament in se vam za njega zahvaljujem. Mislim, da smo z resolucijo dali sporočilo tudi eh, vodstvu Evropske unije, da pričakujemo, da se bo Evropska unija bolj aktivno, bolj, bolj odločno vključila v reševanje eh, problema Zahodne Sahare, da bo saharsko ljudstvo dobilo pravico do samo odločbe, ki je bila priznana vsem drugim narodom v procesu dekolonizacije. Hvala lepa. Grazie, onorevole Weigel. <clears throat> onorevole... Hvala, gospod Weigel. Gospod Romeva ima besedo za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi želel pozdraviti predstavnikom polisarja. Zdi se mi odlično, da so se udeležili tega sestanka. Narobe bi bilo, če jih ne bi povabili. Drugič bi tudi sam želel poudariti vse dejstve, ki, dejstva, ki jih je, dejanja, ki jih je eh, polisarijo naredil v zadnjih letih, zato da bi rešili ta problem. Pomembno je, da to priznamo, kajti ko govorimo o odgovornosti vseh strani, so nekatere, ki so bolj resno nosile svojo odgovornost in so si zato bolj prizadevali in to je treba priznati saharavice. Medtem, ko uh, nisem videl česa podobnega se strani Maroka. Potem tretjič glede resolucije Evropskega parlamenta. Žal mi je, eh, da smo priča takim manipulacijam za to, da bi resolucijo izpraznili, da bi oduzeli pomen. Žal mi je tudi, da smo videli, kako so nekateri instrumenti instrumentalizirali to uh, resolucijo. Potem mi je žal, ne morem ostati na tem sestanku, kajti moral bom na sestanek uh, o. Uh, ribolovu, kjer bomo govorili ravno o ribolovu pred saharskimi uh, vodami. In ravno takar, tam bom povedal, da želimo mnenje, ki bo preverilo, če ima Maroko ali nima pravico uporabe virov Zahodne Sahare, kot eh, to počne sedaj. Zdi se nam, da te pravice nima in če bo to res, potem je treba znova razmisliti o takem sporazumu. Hvala. Romiva. Hvala, gospod Romivas. Zadnji govornik v tem prvi skupini je gospod Mejer, ki ima besedo za dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam se zahvaljujem. Eh, pred, predstavniku Polisarja. V ponedeljek je prišlo do incidentov v Alazmari, ki jo zaseda Maroko. Zdi se, da so udrli v šolo eh, z nasiljem in da so aretirali mlade saharavce. Želel bi kaj več informacij o tem. Drugič. Povedati moram, da moja parlamentarna skupina vam ponuja vso solidarnost in prosim vas, da Saharavicem, ki se mirno upirajo, da jim poveste, da smo jim, zahva, da smo jim hvaležni za to Eh, ta upor, miroljubni upor proti maroške, marokčanom, ki nima nobene pravice, da zasedajo to ozemlje, vsaj v skladu z mednarodnim pravom ne. In v okviru pogajanj se sprašujem, kako je možno, da tako preprosta stvar, kot je spoštovanje mednarodnih pravic, eh, da tega ne moremo doseči. In drugič bi želel izvedeti, kaj mislite, o tem, da se Španija ne zanima za to vprašanje. Vlada, špan, ena vlada za drugo v Španiji ne, se ne želi ukvarjati s procesom dekolonizacije. Če, Madrid, če je madridski sporazum legalen, tako kot pravijo tudi Združeni narodi, potem administracija potem bi morala Španija administrirati to območje. In zanima me, kaj mislite o vlogi Španije v tem konfliktu in o tem, da Španija ta konflikt pravzaprav ne zanima. Evropska unija, kot eh, smo zapisali v resoluciji, mora odigrati eh, bolj aktivno vlogo da bo Lady Ashton v prvo vrsto postavila tudi vprašanje Zahodne Sahare. Grazie. Prosim, lahko odgovorite. Prosim pa, da se držite časovne omejitve petih minut. Va a ser un poco difícil, señor presidente, pero trataré de otra forma. Muchas gracias por su gentileza. Skušal bom odgovoriti. Predvsem iz političnega vidika gre tu za krivico kaj ti saharavici prosijo preprosto zato, da bi lahko volili, da bi imeli volitve. In neverjetno je, da v današnjem svetu smo priča takim zavezništvom v določenih prestolnicah. Zahodna Sahare od Alajuna, kjer je prišlo do teh tragičnih dogodkov, je oddaljena le 20 minut od uh, Gran Canarije, od mesta Las Palmas. Torej gre za ozemlje, ki je zelo blizu Evropi, praktično meji na Evropo. Od Od, od Gibraltarja je razdalja tudi zelo kratka. Podpisan je sporazum med Marokom in Fronto Polisario. Polisario je veliko popuščalo za to, da je prišlo do podpisa sporazuma ena, leta 1991. Misija OZN je na ozemlju, prizadeva si za referendum, vendar pa to še ni bilo izvedeno, ker Maroko tega ne sprejme. Hasan II, pokojni kralj, je od do leta 99 uh, eh, nikoli ni rekel, da referenduma ne bo, ampak je vedno postavljal nove ovire. In prizadeval si je, da bi zmagali na tem referendumu, kajti na tisoče maročanov se je priselilo na zasedena, uh, zasedena ozemlja, zato da bi tudi oni seveda imeli pravico do glasovanja. Vlada, trenutna vlada pa je preprosto povedala, da tega referenduma ne bo. Kljub temu, da imamo sporazum in tukaj prihaja do protislovja med tem, kar se dogaja v Sahari in med tem, kar se dogaja v Južnem Sudanu, kjer je Evropska unija in mednarodna skupnost zahtevajo, da sporazum med Sudanom in vlado juga se pravočasno izvajajo pri Zahodni Sahari pa že 20 let varnostni svet, zato ker eh, nekatere članice so članice, druge niso. Torej, varnostni svet že 20 let pravi, če Maroko ne želi referenduma, potem referenduma ne bo. Tukaj je razlika. Mi nismo proti referendumu, mi smo majhna država, ki želi živeti v miru. In mi prosimo, da nas Evropska unija pri tem podpre in da nam pomaga. Edina država v Magrebu, ki ne priznava meje, je Maroko, ne priznava meje z nami, ne priznava meje z Alžirijo, ne priznava meje z Španijo. In že 15 let zahteva, da je tudi Mauritanija del Maroka in tudi del Malija, da bi postal del Maroka. In če če Maroko ne priznava meja svojih sosed, potem kako bomo dosegli mir? To je načeljno vprašanje. Kakšne perspektive obstajajo za mednarodno komisijo za preiskavo, ki bi, preiskovalno komisijo, ki bi, ki bi raziskala te zadeve? Moroko preprosto ne sprejema nikogar da odgovorim na vprašanje poslanca. Koliko naj bi bilo žrtev? Kakšne, o kakšnih številkah danes, danes po tem masakru? V imenu polisarja in naše vlade, vam ne morem povedati točno, kaj se je zgodilo. Lahko si predstavljate taborišče, kjer živi civilno prebivalstvo, 20-30 tisoč uh, civilnih prebivalcev in ob šestih zjutraj ga napadejo na deset tisoče um, vojakov iz Maroka, Poliplus, poleg tega pa še policisti in uh, podporne skupine. Uh, prebivalstvo je zbežalo v Elajun, Elajun in po dneh zatiranja še danes ne moremo povedati, kdo je živ in kdo je umrl. Niti, o, niti novinarji ki so, bi, ki so ostali v Elajunu, no, ne morejo tega povedati, ker ti včeraj so bili izgnani. Niti tisti, ki so lahko obiskali to območje, ne morejo ničesar povedati, kaj ti Maroko ne želi, da bi se to razvedelo. Danes imamo polno obleganje in glede pravnega statusa OZN meni, da je Španija tista, ki bi morala upravljati s tem območjem. Španija se ne, mo ne more preprosto reči, da se je leta 76 umaknila in da nima več nobene odgovornosti. Ima pravno in moralno odgovornost, da dokonča proces, ki bo pripeljal do referenduma in do samoodločbe. To vam lahko povem. Situacija je zelo huda. včeraj so maroške sile in koloni udrli v šole v Asmariji in Elajunu in so pretepali in uničevali. To je etnično čiščenje se strani Maroka. Uh, obstaja neka ločitev med tem območjem in maroškim območjem. In sedaj bi želel pozvati Evropsko unijo, da odigra bolj aktivno vlogo. Prosimo, da imenujete posebnega poslanca za to območje, zato da bi direktno prispevali k rešitvi tega konflikta. Prosimo političen, politično sporočilo, kajti to je tudi v interesu Maroka, da bi se ta konflikt zaključil na demokratičen način, ki bo Saharavicem uh, omogočil, da začnejo izvrševati svojo pravico do samo odločbe. Žal mi je, da nisem mogel odgovoriti vsem. Če bolj bo moral omejiti čas za govor za naslednjih pet govorcev. Gospod Milas Mon. Hvala lepa. Hvala lepa predstavniku Fronte Polisarija, da je povedal njihovo verzijo zgodbe. Dve vprašanji. Zakaj se ni dalo tega taborišča na miren način uh, odpraviti? Kaj se je zgodilo? Kaj je vaša verzija? Zakaj se to ni moglo zgoditi na miren način? In zanima me, kako je s temi izginulimi ljudmi. Vprašal bi še. Eh, maroške žrtve, koliko pa je bilo na njihovi strani žrtev? Kako vidite prihodnje razprave v Združenih državah o tej temi? Hvala lepa. Gospod Milan Mon, gospa Prnjo, ena minuta. Gospod Prnjo. Hvala lepa za to, da ste organizirali to predstavitev Obžalujem pa, da alžirski zunani minister ni želel sprejeti vaših predlogov. Kaj ti menim? da bi bil dialog z Alžirijo tudi pomemben, ne samo z eh, fronto polisarijo. To bi bilo neobhodno potrebno, če želimo doseči ugoden konec te nesrečne situacije. Pred kratkem sem bil v El Ayunu in nisem videl tega, kar sem slišal pred nekaj trenutki od predstavnika Paulisarja. Nisem uh, mogel pač videti vsega. Zakaj ni možno, da bi nekako dobili pravilne eh, podatke o prebivalcih tega taborišča, potem bi morali dobiti tudi vrsta odgovorov, zakaj je tako, da ni možno nadaljevati z obiski eh, družinskih članov. To je humanitarna akcija. In vprašanje. Slišal sem včeraj zvečer da je bil Vosel sama izgnan eh, od strani polisarja v Mauretanijo. Bil sem zelo presenečen glede tega, kajti eh, v humanitarnih eh, mislih to ni v smislu konvencije Ženeve z 1951. leta. Gospod Panjo, hvala lepa. Za vašo informacijo. Alžirski zunani minister je včeraj rekel, da ne more priti zaradi drugih obveznosti. On preprosto ni mogel priti, ni zavrnil. Gospa Gomeš. Napad, o katerem govorimo. Mislim, da bi morali predstavniki parlamenta iti v Al-Ajun, torej delegacija bi morala imeti možnost, da obišče Al-Ajun, da lahko ocenimo, kaj se je zgodilo. Maroko nam mora povedati o zaprtih ljudeh, o žrtvah, o teh, ki so bili ranjeni. Ne moremo si zatiskati oči glede konflikta, ki se odvija v Zahodni Sahari. In potem moramo videti, eh, kako je z eh, človekovimi pravicami in eh, to neuspehu ne glede samoodločbe. Ne da bi govorili tukaj o virih v Zahodni Sahari. To so viri, ki bi morali biti v korist prebivalcem Zahodne Sahare, pa tudi Maročanom. Ni pa prave sinergije v zvezi s tem. To je področje, kjer delujejo teroristi v Sahelu in ni prav, da bi mi zdaj nove rekrute za terorizem tukaj razvijali s tem, da zapiramo svoje oči, kaj se tam dogaja, tako kot naprimer v vzhodnem Timorju, ki je v dobrih odnosih, vendar je pa Indonezija pred kratkim napadla ta del. Prosim, držite se časa za govor, kaj ti že zamujamo glede na kasnejše točke na dnevnem redu. Hvala lepa, gospod predsednik. Pozdravljam vašo prisotnost, ki je tukaj, govori gospa Benar Atu. ne vemo, kako je z izgubljenimi življenji, kar nam govori Maroko v zvezi s tem. Pravica do samoodločbe je pravica vseh ljudi. In kar se tiče možnosti, da bi prebivalci Sahra, Zahodne Sahare se odločali, menim, da je referendum edini način. Kaj menite? Kakšne so možnosti napredka na, v regiji? Govorili ste o tem, da bi želeli doseči mir in blaginjo v, na področju Magreba. Zato vas sprašujem, kakšna je pot do eh, samodločbe, če referendum ni možen. Gospod Panceri je zadnji govorec, ki predseduje delegaciji za Magreb. Hvala. Mislim, da je udeležba fronte polisarjo danes tukaj zelo pomembna. In resolucija je znak Eh, torej resolucije, v kateri se je parlament združil in si prizadeva za rešitev tega konflikta. Obsoja incidente, čeprav seveda bi zahtevali preiskavo in predstavlja tudi poziv, da se išče rešitev z izhodiščem resolucije Združenih narodov. In mislim, da mora torej Evropa delovati v tem okviru. Treba je upoštevati stisko saharavcev, vprašanje človekovih pravic in tudi uh, um, način izrabe človeških virov. Uh, Eh, naravnih virov, oprostite. Želel sem slišati vaše mnenje o tem, kaj ti pogajanja, ki potekajo, lahko obrodijo plodove, če ima, če se upoštevajo določeni pogoji. Prvo je, da je treba razmišljati na regionalni način. Treba je razmišljati o konfliktu, ki, je da, ki danes poteka in tukaj mora tudi Alžirija se vključiti v to razmišljanje. Drugič je prekinitev vseh provokacij z katerekoli strani, kajti to je, tudi to je tema, ki mora biti prisotna v času trajanja pogajanj. In tretjič, strinjam se, da, in to prosim tudi predsednika te komisije, eh, da imamo delegacijo Evropskega parlamenta, ki bo na terenu lahko preverila stanje in vzpostavila dialog. Torej, delegacija, ki nima predsotkov, ki bo učinkovito uh, preverila stanje. In tudi to bi prispevalo k uh, rešitvi problemov in tukaj bi Evropa lahko odigrala svojo vlogo. Hvala, gospod Panceri. Prosim vas, če odgovorite v petih minutah, zelo bi vam bili hvaležni, kaj ti uh, eh, smo že nekoliko zamudi. Želeli ste vedeti, zakaj so to taborišče uničili? Čisto preprosto zaradi tega, ker je šlo za mirovno demonstracijo, šlo je za mirovni protest v tem kampu, ki je trajal en mesec, organizatori in tisti, ki so se pogajali z Marokom več kot en mesec, torej ta delegacija iz taborišča je en mesec eh, kasneje pač bila v stanju, ko jo je Maroko obtožil da so navadna tolpa kriminalcev in večina njih se je znašla pred vojaškim tribunalom. To je mesec potem, ko je eh, predstavnik Maroškega kraljestva govoril, pogajamo se z našimi brati, pogajamo se z našimi brati z organizatorji taborišča, ki imajo upravičene socialne zahteve. Zdaj pa je Maroko popolnoma spremenil svojo verzijo. Te, ta pogajanja pač sploh niso bila pogajanja z Marokom, kajti Maroko se ni želel pogajati. Maroko je hotel preprosto tu zadevo eh, prevzeti in eh, In 2003 je eh, polisar, fronta Polisario se nekako strinjala s projektom eh, američana Bakerja. Tako da mi nimamo eh, nobenih predsotkov glede sprejetja avtonomije, vendar ne želimo pa, da bi to Maroko nam usilil kot edino opcijo. Če si pogledamo Južni Sudan, referendum tam je bil takšen, da ste lahko glasovali samo zato, da ste del Sudana, kar je nesmiselno. Referendum, ki ga je sprejel 91. leta Maroko in to po 17 letih vojne, naj bi omogočil Zahodni Sahari eh, neodvisnost ali del Maroka. Zdaj pa se Maroko ne želi pogajati, hoče svoje predloge usiliti. Mi se sicer eh, pogajamo, sodelujemo v dialogu, vendar ne, gre, ne pridemo daleč. Zlasti, ko so ljudje v varnostnem svetu eh, v stanju, ko podpirajo Maroko. Kot nekdani eh, študent francoskih univerz spoštujem francoze in francosko kulturo. Alžirski zunani minister danes ni tukaj in če bi ga vprašali, prosili, da bi prišel, bi in pa še, če bi Aljota eh, povabili, potem bi se lahko pogovarjali, kajti Francija je eh, dobavljala orožje Maroku in pomagala Maroku in Alžirija pa je podpirala Polisario, kar še vedno um, počne in tega ne skrivamo, tudi drugim državam pomagajo. Podpirajo tudi palestince v Alžiriji. Alžirija je, ima mejo z Zahodno Saharo in z Marokom. In Francija, če Francija ne bi želela prevzeti legitimnosti glede sosedske države, ki napada drugo državo, oziroma če to sprejema. Je, gre za načelna vprašanja in vprašanja človekovih pravic. In zakaj Združeni narodi tukaj niso naredili svojega? V obrambo bi želel povedati, da so nekaj storili. Maroko pa je tisti, ki tu zadeve blokira obstaja dogovor o družinskih obiskih, vendar Maroko ne dovoli teh obiskov. In vprašanje o. Maroku. Kar naprej so maročani tisti, ki blokirajo zadeve. Gre za policista, ki ga je polisarijo zaprl, dal zapreti. In zgodilo se je takole. V Zahodni Sahari je bila nekaj časa prisotna tuja sila. R. In ta oficir, ki je uradnik, ki se je odločil, da gre v Mauretanijo, ni bil izgnan od polisarja in to zgodbo v celoti lahko preverite, kaj ti družina eh, policista je svobodna, lahko potuje in tudi on vam lahko odgovori na vaše vprašanja in polisarja v tej zvezi nima nobenih težav glede obiska eh, v, v svobo, na svobojeno pomoč področje in vsi poslanci Evropskega parlamenta so dobrodošli. Bi pa želeli, da pridete kot delegacija, da tudi obiščete Alajun. Pridete lahko in se sami prepričate o situaciji in lahko obiščete tudi družine v, iz Alajuna in pa sama, Samarija in sami se prepričate, kaj se je zgodilo. Gospa Gomeš, naj še povem, da Čestitamo portugalski in tudi in sicer zato, ker je portugalska eh, spoštovala svoje obveznosti v vzhodnem Timorju. Želimo, da bi imeli referendum čim prej. Pozivamo na, za referendum. In naj povem še naslednje. Maroko je predlagal avtonomijo in tudi glasovanje v zvezi s tem, vendar referendum pa zdaj ne pride upoštev. Istočasno pa pravijo, da bomo glasovali o tem, kako pa naj potem to storimo. Tu gre za nek eh, nasprotujoče izjave. Mi smo edini narod na svetu, ki nimamo pravice, da bi odločali, o, da bi iz, izkoristili svojo volivno pravico. Toliko majhnih držav je, ki ki so to zmogle. Naša država pa je, naš prostor pa je večji kot 30 držav. Uh, kot vse Evropske unije, kot večje kot arabske države, večje kot Pacifik, saj ni razloga, zakaj ta zadeva ne bi mogla se izvesti. Torej, mi sploh nismo neka majhna, majhno področje. In kar se tiče referenduma in Maroka, se upravičim, ker me je prekinil predsedujoči. Žal mi je, da ni bilo dovolj časa za vse odgovore. Žal smo m, mm, ta sestanek zastavili v f, m, mm, fazi, kjer smo že druge obveznosti in zaradi tega nismo mogli eh, dokončati te izmenjave mnen, tako kot bi si želeli, vendar se naše delo nadaljuje in mislim, da smo imeli zanimivo razpravo. Zagotovo je bila zanimiva za nas zaradi podatkov, ki ste nam jih podali. Eh, sedaj vam želimo vse najboljše za prihodnost in se vam zahvaljujemo za prisotnost. Grazie.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 Bene, grazie per eh, la velocità con cui lascerete. Najlepša hvala, da boste hitro zapustili dvorano. Na voljo imamo samo nekaj minut, ki nam omogočajo nadaljevanje sestanka, na katerem bo poleg komisije sodelovala tudi delegacija za odnose z Irakom. Gospod Stevenson, prosim, pridružite se mi tukaj med predsed, pri predsedstvu. Kot veste, imamo s seboj tudi pred, predstavnika Združenih narodov za Irak. Njegova prisotnost je seveda. Uh, izjemno pravočasna zaradi dogodkov, ki se, so se odvili v Iraku pred dvema tednoma, je Irak potrdil Alabamija kot predsednika republike in št, pred štirimi dnevi je, gos, je predsednik Talabami imenoval Al-Malikija uh, kot predsednika premijeja in ga zaprosil, da oblikuje vlado. Gospod mu je Jefi iz koalicija Ajaf Alalali, pa je postal predsednik parlamenta. Torej, tako je eh, zapolnjen organigram Iraka in to nas napolnjuje z optimizmom, kljub temu, da je prišlo do blokade pred volitvami. Upam, da, tako, da se, bo, se bo tako okrepila stabilnost v Iraku in dala varnost in stabilnost v tej trpinčeni državi. Stabilizacija Iraka je prednostna naloga mednarodne skupnosti. Umik vojaških ameriških sil iz Iraka je predviden za naslednje poletje in upamo, da to ne bo povzročilo nepremagljivih težav institucionalnim inst, iraškim institucijam, ki se bodo seveda morali soočiti s političnimi, varnostnimi, socialnimi in gospodarskimi problemi. Kot veste, je Evropska unija aktivna pri teh dejavnostih ima več programov. Od leta 2003 je Evropska unija prispevala več kot milijardo evrov, evrov za humanitarno pomoč in za razvoj in stabilizacijo države. To je potrdil tudi sporazum za partnerstvo z iraško vlado. Evropski parlament je prejel formalno prošnjo za pripravo o, skupnega mnenja in gospod Mauro bo poročevalec. Preden vam predam besedo in vam, preden vam prisluhnemo, bom izkoristil priložnost v imenu vseh kolegov, da bi um, torej da bi se zahvalil vsemu osebju, ki uh, deluje na terenu in ki prispeva k uh, blaginji ljudi v Iraku. Prosim vas, gospod, da se držite časovne omejitve desetih minut. Najlepša hvala, gospod predsednik, za prijazne besede za in Za kolege, ki so še vedno na delu, moram povedati, da so v težkih situacijah v Iraku, so v položaju, kjer lahko sicer opažamo postopen napredek, vendar nazadovanje se vsake toliko časa tudi beleži. Vendar Irak je dospel do zelo pomembne stopnje svojega razvoja moram reči, da je to moj privilegij danes, da vam lahko povem nekaj vtisov, tudi pomembnih dejstev o tem, kajti zelo pomembno je, da to storim nasproti Evropski uniji in pa državam članicam, ki bodo angažirane v rekonstrukciji Iraka, v normalizaciji države znotraj mednarodne skupnosti. In ko bodo spodbujale integracijo v regiji in tudi strahu gre za interakcijo med Evropo in tem pomembnim delom sveta. Naj povem na začetku nekaj eh, podatkov o političnem procesu, ki prevladuje, je prevladoval v letu, ki ga zdaj zaključujemo. Začeli smo z enim letom, pred enim letom, ko smo sprejeli eh, volivni zakon in dolgo je trajalo, končno smo dosegli konsens eh, v zvezi s tem zakonom o volitvah. Ta predstavlja prvič možnost ali je predstavljal tranzicijo ene izvoljene vlade v naslednjo, do naslednje, z razliko od štirih let nazaj, ko je to možno z, brez neposrednega vključevanja ameriške strani. Torej gre za prvo, prvi korak politične suverenosti v Iraku. In to pomeni, to je pravzaprav ta pomen eh, volivnega zakona. Na to smo videli v volivni kampanji, ki je bila bolj odprtega značaja kot kdajkoli prej. Eh, sicer smo lahko zabeležili tudi vrsto incidentov, niso pa vplivali na izide, na obisk na volitvah, ki je bil 62-63 odstotkov. S razmeroma zelo visoko, veliko iračanov je namreč praznovalo to priložnost, da lahko glasujejo. Pri štetju glasov pa smo potrebovali veliko časa. Ta, to štetje je temeljilo na ustreznem procesu, rezultati so bili pravični, vendar eh, vseeno je bilo potrebno ponovno štetje in tako smo šele konec maja lahko objavili končne rezultate. Od tistega trenutka dalje smo začeli z dolgim procesom oblikovanja vlade. ki je v zgodovini Iraka brez presedana. Gre za popolnoma eh, suveren proces, ki, ga, ki so ga organizirale glavne poslanske skupine izvoljene v parlamentu. In ko zdaj se z vami pogovarja, moram povedati, da ta proces še ni zaključen. Smo pa zelo blizu zaključka moram pa reči, da je zelo težko napovedati, kako se bodo zadeve razvile, vendar res smo skoraj že na koncu procesa in pričakujemo, da bo sedanji eh, predsednik vlade Al-Maliki eh, oblikoval eh, vlado, da bo še naprej predsednik vlade in pogajanja v zvezi s tem se odvijajo in sicer glede odprtih problemov, ki so del programa glavnih poslanskih skupin oziroma strank, ki se že dobivajo od novembra dalje. Potem imamo tu še potreben izbor kandidatov za različne ministerske položaje. Veliko ljudi je razmišljalo, zakaj je bilo potrebno toliko časa in prav gotovo je za iraški domači razvoj to predstavljalo veliko oviro. Oviro pri programu rekonstrukcije države, ko bi ustvarili neko osnovo za ekonomsko rast, borbo proti revščini in vrst, vrsta prednostnih nalog, ki je letos ostala ne, ne začeta. Moram pa povedati, da ni presedana za proces tranzicije v vladi, ki ga zdaj doživljamo. In zaradi tega menim, da je glavni dosežek to, da so vse stranke za ustavni proces, da zagotovijo, da bo nova vlada izvoljena, imenovana. Še so sicer spekulacije, kakšne bodo razlike med novo vlado in prejšnjo, zlasti kar se tiče eh, tega, da imamo neko kontinuiteto položajev, ki bo verjetno ohranjena. Vendar bi v zvezi s tem rekel, da lahko pričakujemo malo drugačno ravnotežje sil ker bomo imeli sunitsko zastopstvo v pomembnih funkcijah, torej bolj kot prej. Tudi pozicija drugih se je okrepila v primerjavi z prejšnjim obdobjem in moje pričakovanje je, da bodo parlament, parlament bodo predstavniki sveta odigrali pomembnejšo vlogo v interakciji z vlado in ni še v vseh podrobnostih definirana tako, tako imenovan nacionalni svet za više politike, kjer bi bili zbrani ključni voditelji eh, glavnih eh, blokov. Ta bo odigral pomembnejšo vlogo pri nadzoru, pri preverjanju. Vendar to so naša pričakovanja in špekulacije, tako da je težko reči, kaj točno bo rezultat tega procesa. Dogovor o tem, da, bi, da bomo imeli novo vlado, je zelo pomemben, zato da bomo varnostno situacijo skušali rešiti, ki obstaja v državi. Varnostna situacija se je izboljšala v primerjavi z črnimi leti 2006-2007 in tudi del leta 2008, vendar pa je število incidentov in število ljudi, ki so bili ali ubiti ali ranjeni torej v poprečju 2010, se ni kaj dosti spremenilo od podobnih obdobij leta 2009 in tu smo še zelo zaskrbljeni. Veliko opazovalcev pa je zabeležilo, da je sposobnost iraških varnostnih sil se izboljšala in to predstavlja pomembno osnovo za pripravo na situacijo, ki se bo pojavila v letu 2011, ko bomo glede na pričakovanja in bilateralne sporezume med Irakom in Združenimi državami v situaciji, ko bodo vse ameriške vojne sile zapustile Irak tekom leta. Skrb vzbuja tudi varnost, zlasti eh, v zvezi z manjšinami, krščansko manjšino v Minovi in Magdadu. Potem moram povedati še, da je bil da so pravzaprav posvečali pozornost glede na težko situacijo teh manjšin, tudi strani Evropskega parlamenta so prišle uh, nekako pripombe in tako skušamo najti načine v Iraku, kako bi jih zaščitili in to čim bolje. Vzpodbudo nam je, da je iraški svet predstavnikov pred kratkim začel razpravo o zaščiti manjšin in sodelujemo z njimi, zato da bi izboljšali situacijo manjšin in njihovih predstavnikov. ob ogromnem vplivu tega, kar se dogaja, kar se je dogajalo od leta 2003 dalje, pa je Irak še vedno soočen s velikimi potrebami, kar se tiče gospodarske rasti, eh, domačih tujih investicij in pa eh, borbe z protirevščini, ki jo trpi 25 odstotkov prebivalstva. Ne bom govoril o podrobnostih vsega tega, vendar upamo, da bi z izboljšano varnostno situacijo in bolj stabilno politično situacijo in z vlado, ki zna voditi in izvajati svoj program, da bo leto 2011 bolj produktivno. Naj še zaključim z dvema pripombama vloge Združenih narodov in pa Evropske unije. Vloga Združenih narodov temelji na resolucijah Varnostnega sveta, zlasti iz leta 2007, z mandatom, da eh, pomaga na prošnjo iraške vlade pri spodbujanju zaščite človekovih pravic, političnih procesov in pa humanitarnih in razvojnih politik. To tudi eh, se odvija v sodelovanju z vlado, s parlamentom, s civilno družbo, vendar moram povdariti, da je na osnovi političnega dogovora z varnostnim svetom tako, da delujemo na prošnjo vlade Iraka. Naše dejavnosti v bližnji prihodnosti se bodo osredotočale zlasti na to, da podpiramo politični proces, ki bo nekako omogočal stabilnost v teh eh, spornih območjih in okoljih, ki eh, čakajo, kako bo z rešitvijo problema med arabci in kurdi. Zboljšati želimo odnose med Irakom in Kuwaitom. Želeli bi končati sedmi, sedmo poglavje sankcije za statusa quo, pod katerimi je še vedno Irak. In to izhaja iz let 1990 in zalivske vojne. Tu gre za pravne in ustavne predlo, spremembe in to na osnovi tega, kar smo se v zadnjih letih naučili. Potem je še mandat eh, na področju človekovih pravic, kjer moramo redno poročati o situaciji eh, človekovih pravic, ko govorimo tudi o eh, kršitvah tega in kako nadaljevati v prihodnosti. V tem okviru spremljamo situacijo v pataborišču Ašraf in se redno srečujemo z vladnimi predstavniki, zato da lahko ohranjamo humanitarno situacijo tam in to na osnovi ključnih načel, za katere vsake toliko časa upominjamo iraško vlado, da jih morajo Um, upoštevati. Kar se tiče Evropske unije, pa moram povedati, da smo zadovoljni s sodelovanjem z Evropsko delegacijo in pa z državami članicami in pričakujemo, da bo Evropska unija še nadaljevala in pomagala Iraku pri rekonstrukciji. In uh, zelo dobrodošel je okvir sodelovanja v tej zvezi. Ko pa govorimo o ekonomskih interesih, je eh, tu interes za energijo in tudi, da okrepimo vrednote, ustavne vrednote in tu je Evropska unija močna, močna partnerica Iraku. Hvala lepa. Hvala, gospod Meker. Besedo ima kolega Stevenson, ki je predsednik delegacije za odnose z Irakom. Prosim, da se držite dveh minut. Hvala lepa, predsednik. Najlepša hvala za vašo pobudo, da imamo ta skupni sestanek z gospodom Melkertom. To je za nas eh, Melkertom zelo pomembno torej za našo delegacijo za odnose z Irakom, da sodelujemo pri tej predstavitvi. Rad bi povedal v imenu naše delegacije, da vas spoštujemo, vaše pomembno delo v zelo težkih situacijah v Iraku in to res zelo cenimo. Kot veste, je bila naša delegacija opublikovana februarja 2008. In to je bila, to je bila ad hoc stalna delegacija. Po zadnjih volitvah pa smo postali polnopravna delegacija za Irak. In mislim, da to nakazuje, kako želimo izboljšati okvir za sodelovanje z Irakom in sicer med Irakom in Evropsko unijo. Kot je že povedal predsednik, je Evropska unija že investirala eno milijardo in še devet milijard sredstev v Irak. Zakaj? Ker želimo videti, da se v državo vrne mir, svoboda, tudi milijoni beguncev, ki so pobegnili v sosedske države. Le redki so se uspeli vrniti. Ni, zaskrbljeni smo zaradi notranjih, torej uh, tega, ker se Iran umešava v notranje zadeve Iraka. Želeli bi, da se to konča in sicer z eh, postavitvijo nove vlade. Vesel sem, da ste povedali, da so Združeni narodi tukaj zelo angažirani, ker je pomembno tudi pri zaščiti manjšin. Pomembno je, da nova vlada pristopi tukaj nesektorsko in da ščiti manjšine, ne samo krščansko manjšino, temveč tudi druge manjšine, ki so trenutno v zadnjih mesecih pod velikim pritiskom. Kot veste, je prejšnji teden bila sprejeta resolucija od parlamenta v Strasburgu glede smrtne kazni in pa in davka za kristjane. Obsojamo uporabo smrtne kazni v Iraku, kakor tudi v drugih državah. Potem gre za večino 401 članov, ki so podpisali pisno deklaracijo o Ašrafu in vesel sem, da ste to na začetku omenili. Zelo smo zaskrbljeni, da je Ašraf oblegan, torej zaprt za zdrav, zdravstvene zdravstveno oskrbo, tam je veliko bolnih ljudi, ne morejo bolnišnico, taborišče, taborišče je obkoljeno s silami, kjer jih eh, nagovarjajo z, preko zvočnikov. Zaskrbljeni smo zaradi človekovih pravic teh ljudi in želeli bi jim pomagati. Gospod predsednik, moram povedati, da je iraška vojska, da morda pripravlja napad na taborišče Ašra, morda je to odziv na nek interes, ki je pokazal za to eh, Evropski parlament. Gospod Melkert, upam, da boste lahko preprečili to človeško katastrofo. Hvala, gospod Stevenson. Besedo ima za dve besedi gospod Mauro, ki je poročevalec za Irak. Grazie, spero... Hvala, gospod predsedujoči. Upam, da bom porabil manj časa, kajti mislim, da so bile že vse teme načete. Želel pa bi zastaviti dve vprašanje, ki bodo bolj podrobna vloga vlade pri poskusu destabilizacije Iraka. Tukaj bi želel slišati mnenje gospoda Melkerta, če obstaja strategija organizacije, ki jo predstavljate v tem smislu, kaj ti vsaj štirje veliki sosedi Iraka se ji prizadevajo za destabilizacijo te države. Imajo teroristična organizirajo teroristična dejanja in uh, igrajo dvojno igro. Danes seveda to skrivajo pred mednarodno skupnost, skupnostjo. Potem vloga kristjanov, ki ni le vloga manjšine, ampak z izgo, sovpada z izgodom na tisoče ljudi in tudi to prispeva k slabši stabilnosti države. In če upoštevamo ta zlasti na severu, številne krščanske vasi so organizirale svoje lastne mm, straže, se spraš, sprašujem, če obstaja strategija OZN za to, da bi omejili to, to in Če obstaja kak in, kakšno mnenje glede predloga eh, predsednika Talibane, da bi jih vse skoncentrirali določ, na določeno območje. Gospod Mauro, sedaj pa ima besedo znova gospod Melkert. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil gospodu Stevensonu in njegovi delegaciji za izražen interes glede razvojnih dogodkov v Iraku. Mislim, da je zelo pomembno, da Evropski parlament redno izkazuje takšno zanimanje. Tudi obljubim vam, da bomo še vnaprej sodelovali z vami glede tega. Zapisali smo si tudi, kaj vas še posebej skrbi, še posebej, kar zadeva stanje v taborišču Ažraf. v nami poskuša spremljati situacijo na podlagi tedenskih obiskov taborišča. E, pogovarjamo se z vsemi, tudi s predstavniki tamkaj bivajočih. Potem pa prenesemo svoje vtise in e, tudi svoje zaskrbljenosti in to posem jasno odboru Ažraf, to je medresorski odbor, eh, ki je v Bagdadu odgovoren za to področje. Obenem smo vse čas na razpolago, 24 ur na dan, vodjem tamkaj nastanjenih, tisti uporabijo ta kanal za komunikacijo, ko je to potrebno, ko se pojavijo razni izzivi, razne vprašanja, razni problemi in takrat ne mudamo obvestimo oblasti. In pri tem spregovorimo zelo odkrito, če eh, imamo določen no, dvom, zaskrbljenost, potem to povemo. Eh, tako smo recimo spregovorili o zvočnikih, ki jih uporabljajo in sam pravim, da ti zvočniki nimajo nobenega pravega namena, tako da smo od samega začetja, začetka zahtevali od iraške vlade, da te zvočnike odstranijo. To je le eden od primerov, ki kaže, kako po svojih najboljših močeh poskušamo zastopati stališča, ki temelijo na temeljnih načelih človekovih pravic ta naj bi veljala v vseh teh primerih. To je seveda posem človekoljubni vidik na to vprašanje. Kar zadeva pa politično plat, naj povem, da ima iraška vlada tudi svoje odgovornosti. Vse eno pa spodbujamo, da pride do interakcije med iraško vlado in uh, čim večjim številom vlad, ki imajo svoje predstavnike v Bagdadu, tako da bi mednarodno našli rešitev za to vprašanje. Ne na zadnje to vprašanje eh, z različnih eh, stališ na vse problematično, zato še vedno iščemo rešitev in pri tem se nadejemo vaših stališč in vaših pogledov. Kar zadeva to, kar je povedal gospod Mauro, pa ne povem, da vam bo morda všeč slišati, da kot predstavnik eh, Združenih narodov težko komentiram vlogo različnih držav članic sploh odnos, v medsebojnih odnosih. Zato naj se omejim eh, le na to, da povem, da je znotraj našega mandata spodbujanje interakcije med Irakom in sosedskimi državami. Seveda naj bi bilo to sodelovanje konstruktivno, to je zagotovo v interesu Iraka in drznem si reči tudi v interesu širše regije. Če si pogledamo to, kar lahko opazžamo znotraj političnega procesa, ni nobenega dvoma, da je interakcija precejšnja, kar nekaj uh, iračanov je obiskalo tudi razne predstolnice, eh, znotraj regije so bili podane izjave glede uh, Eh, preferenčne oblike nadaljevanja procesa. To je morda sploh konstruktivno, sploh upoštevaje iraško preteklost, ko je bilo predvsej eh, interakcije s sosedskimi državami in regijami. Sam menim, da je nastalo nekakšno ravnotežje, eh, kar zadeva interakcijo z nekaterimi sosedami. Sami pa nenehno pozivamo vse sosednje države, da so del tega pozitivnega, konstruktivnega procesa, katerega namen je, da se zmanjša negotovost, katerega namen je, da se eh, spopademo z nasiljem in da se spodboja ekonomsko sodelovanje kar zadeva vse, kar ste povedali, naj povem, da to upoštevamo. Vsemi sodelujemo tudi s predsednikom Talebanjem, da bi videli, kaj lahko storimo. Obenem spodbujamo, da bi se vzpostavil eh, posebni eh, odbor, v katerem bi sodelovali vsi deležniki in o tem eh, tudi razpravljamo s svetom predstavnikom, tako da tudi tam eh, so vašega mnenja. Išče se nekakšen temelj, na podlagi katerega bi lahko bili kristijani eh, del, eh, dobro vključen del iraške družbe, ki je vedno znala živeti v sožitju, le v zadnjih letih je tukaj se se vse poslabšalo, kar je problematično ne le za kristijane, ampak tudi za druge. Uh, Gomez Minuta. Chairman, I'd like to pay tribute to... Uh, Najlepša hvala. Rada bi... Uh, čestitela gospodu Melkertu in tudi njegovim predhodnikom za vse, kar so naredili v Iraku. Prosila bi ga, da najprej pove, ali, ima eh, združno, eh, ali imajo Združeni narodi že eh, svoje pisarne, ali se lahko giblje okrog, zaradi tega, ker ko sem vas zadnjič obiskala leta 2008, temu ni bilo tako. Seveda je zelo pomembno, da imate svoje prostore. Poleg tega bi vas prosila, da poveste več o tem, kaj pove eh, EOLEX glede priprave projekta, skozi katerega naj bi se eh, spodbujalo eh, vladovino prava. Še posebej na, v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve. To je bilo najbolj problematično, pa tudi me zanimajo nevladne organizacije, vključno z nevladnimi organizacijami. Združenih narodov. Videli smo, da je pred kratkem eh, to državo obiskal francoski minister za trgovinsko izmenjavo, kako je to vplivalo na eh, naftno industrijo, pa tudi na plinsko izmenjavo in tako naprej. Arlaki, minuta. Grazie, <clears throat> signor presidente. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Le nekaj vprašanj. Prvo vprašanje se nanaša na preganjanje kristijanov v Iraku. To so edine oblike preganjanja. Ali so to edine oblike eh, preganjanja eh, verskih skupnosti ali je to nekakšen izid eh, takšne oblike nasilja in zakaj se je ta pojavila sedaj, ne pa v preteklosti. Drugo vprašanje, ki se nanaša na obnovitev države, na mednarodno pomoč. E, tukaj ne povem, da nismo zadovoljni s tem, e, kaj se dogaja z mednarodno pomočjo v Afganistanu. Zanima me, ali se Eh, ali gre Irak po isti poti s korupcijo, škandal in tako naprej. Potem pa me zanima še nekaj glede nasilja v Iraku. Ali je nasilje se zmanjšalo zaradi tega, ker je policija sedaj bolj učinkovita, ker se je dobro sposobila ali zaradi drugih dejavnikov. Najlepša hvala. Najlepša hvala Arlaki. Sedaj pa še um, Lambergis. Eno minuto imate. Eh, merci, Uh, Najlepša hvala. Moje vprašanje se nanaša na Združeno, uh, Združeno narode. Evropski parlament je uh, sprejel svoje mnenje o stanju v taborišču Ažraf, kjer je treba zagotoviti zaščito tisočem ljudem. Te osebe, begonci so zaščitene, varovane osebe ki pa so žal žrtve različne oblike nasilja, kot ste povedali, tudi psihološkega nasilja prek zvočnikov. Eh, obenem pa so tukaj tudi telesni napadi, tudi ogrebitve, tudi to se lahko zgodi. Američani so zapustili to taborišče, čeprav je bil dosežen dogovor, da jih bodo štikali. Eh, Iračani eh, so pa proti tem, temu. Sedaj pa se sprašujemo, kakšna je zanesljivost Združenih narodov. E, Združeni narodi e, ščitijo komas. Uh, vendar pa bomo tarča posneh, smeha, če se ne bo nič naredilo. Kaj boste naredili za to, da boste preprečili novo tragedijo razsežnosti Srebrenice in Darforja? Uh, kako boste rešili to situacijo. Samim spremljanjem ne boste veliko naredili zaradi tega, ker ne boste izdali močnih zahtev do uh, iraške vlade. To je preprosta, uh, preprosta hipokrizija. Prosim, povejte nam, kakšno je stanje in kaj kot združene narodi nameravate narediti. Najlepša hvala. Uh, eh, Boskort. Dank u wel, voorzitter. Uh... Najlepša hvala, eh, gospod eh, predsednik. Dobrodošli pri nas, gospod Melkert, moj sorajak. Dve vprašanje imam. Omenili ste vprašanje kristjanov. Govorili ste o, o postopku, volitvah, kako so dobro potekale. Vidimo, da. Uh, se sedaj demokratično ščiti manjšine, ampak poleg teh so tukaj tudi druge manjšine, osebe, ki so morale zbežati, naprimer. Kaj pa sedaj z novo vlado? Kakšno so lahko pričakovanja? A zanima me, kakšni so njihovi načrti. Potem je pa tukaj še moje drugo vprašanje glede varnostnega stanja v državi. Tukaj eh, je neposredna povezava z evropsko azilno politiko. Dejali ste, da so se stvari v državi zboljšale, ampak da zadeva še ni čisto urejena. Kakšno sedaj je stanje? Ida Kvadras. Eh, muchas gracias, señor Melker, por su presencia en esta comisión. Que... Najlepša hvala, gospod Melkert, da ste nas obiskali. E, prišli ste v ravno primernem času, seveda vam želimo vse najboljše pri vašem delu v Iraku. Sam bi se eh, rad dotaknil zelo specifičnega vprašanja, ki so ga omenili že drugi kolegi. Gre za stanje v begunskem taborišču v Ašrafu. V tem trenutku, gospod Melkert, je stanje v tem taborišču porazno. Ljudje so v hudih težavah, um, ne morejo dostavljati jim zdravil, uh, osebe, ki uh, so obelile za rakom, ne dobijo svojih zdravil, obenem jih uh, psihološko mučijo, trpičijo prek zvočnikov na vzglas ne dovolijo družinskih obiskov, obenem jih ne smejo obiskovati tudi poslanci, kar pomeni, da se tukaj kršijo človekove pravice čeprav so iračani prevzeli svoje odgovornosti, ko so od koalicijskih sil prevzeli to taborišče. Gospod Melkert, obvestili so nas, da bo morda v naslednjih dneh prišlo do napada, napada, ki, je, ki bo hujši od napada lanskega julija, ko ko je bilo 36 ljudi uh, talcev, ko je bilo štev, kar nekaj ljudi uh, poškodovanih in ranjenih, kar pomeni, da bo lahko prišlo do pokola. Zato vas prosim, ali lahko vzpostavite stalno ekipo obazovalcev, ki bodo vedno nastanjeni v tem taborišču, ki bo pod eh, zaščitom koalicijskih sil. Sicer obstaja nevarnost, da bo prišlo do pravega masakra in ta bo na naši vesti. Mejer. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad bi se zahvalil gospodu Melkartu, ki me žal ne more videti, zaradi tega, ker so pred mano televizijske kamere. Najlepša hvala. Najlepša hvala, da ste prišli k nam, da ste nam povedali, kakšno vlogo igra zdrav združeni narodi v tem težkem trenutku, ko 8 mesecev eh, čakamo, da bi eh, gospod Nuri Amaliki lahko imenoval vlado. Pa je mu bo to uspelo do sredine decembra. Zato me zanima. ali bo ta libanonska formula, ko bodo vlado različne etnične skupine eh, omogočilo, da, da eh, si Irak prisvoji rešitev. Mislite, da je to dobra formula, da se etnično razdeli vlado? Eh, na podlagi mnenja Mednarodnega rdečega križa naj bi, bila, naj bi bilo stanje pri eh, prebivalstvu zelo resno. Eh, gospod Almaliki je v svojih prvih izjavah jasno povedal, da eh, mu razen začetnih dogovorov, da, da mu je uspelo marsikaj doseči, tudi da bodo ti odšli. Ali je to res? Veselimo se vaših odgovorov. Uh, thank you very much, um... Najlepša hvala, gospod predsednik. Naj, eh, najprej se odzovem na zadnje vprašanje. Žal ne morem eh, komentirati izjav ministerskega predsednika Malikija. To je njegova odgovornost, kar zadeva splošno komunitarno situacijo. Pa naj povem, da moramo razlikovati med različnimi območji države, zaradi tega, ker so tukaj razlike precejšnje sploh med eh, severnim delom, med eh, Kurdistanom in eh, drugimi deli Iraka, ki so nasploh varni, čeprav pride do določenih incidentov. Potem pa so tukaj še druga območja, kjer so incidenti skorda vsakdanje, kot je Bagdad in kot je Makuba. Uh, Tako da nasplošno lahko rečemo, da se je situacija izboljšala, eh, sploh v primerjavi s tistimi eh, temnimi, težkimi leti, vendar pa je treba še kar nekaj narediti. Nasplošno pa lahko rečemo, da um, Irak ni. Um, nestabilna država, so pa območja, kjer je zelo težko ugotoviti, kakšno je resnično stanje, še posebej, kar zadeva vračanje eh, beguncev oziroma nekdanjih prebivalcev. Tako da se je takrat potrebno pogledati situacijo od primjera do primjera. To kaže, da je najboljši možni način, sploh ko gre za begunce in sploh, ko gre za notranje razseljene osebe, ta je v primeru Iraka še vedno pereč problem. Zelo previden bi bil, če bi primerjal politične razvojne dogodke eh, med Irakom in Libanonom. Sicer razumem, zakaj je bilo zastavljeno to vprašanje. A dejavniki političnega pr eh, procesa v Iraku so posebno drugačni, zato bi jih bilo treba verodotiti na podlagi drugih temeljev. Obenem pa smo sedaj le v začetni fazi. Uh, dela se še na ustavi, tako da dejansko še ne vem, kakšen bo reformni proces. Uh, kakšni bodo izidile tega. Zato je težko napovedovati, kaj se bo zgodilo v uh, bližnji prihodnosti. Le čas bo to pokazal. Rad bi se zahva zahvalil podpredsedniku Vidal Kvadresu za njegovo nenehno sodelovanje in za to, da vedno sprevori gori o pomembnih vprašanjih. Naj vam zagotovim, da vse to, kar ste zaprosili in kar ste zapisali v poročilih, je z naše strani resno obravnavano zaradi tega, ker je to za nas eden od virov potrebnih za spremljanje, ki ga poskušamo izvajati po svojih najboljših močeh. Ko sem poslušal gospoda Landsbergisa, sem e, želel povedati, da so možnosti za unami na podlagi našega mandata omejene. Seveda nas tu vodijo načela eh, dveh glavnih instrumentov na področju človekovih pravic. Tukaj kompromisov niso možni. Tesno sodelujemo z Visokim komisarjatom za človekove pravice, ki deluje neprimerno bolj proaktivno, ima tudi bolj proaktivni mandat, ko uh, govori o kršitvah človekovih pravic. Vedno tudi uh, Eh, se pogovarjamo in redno se pogovarjamo z iraško vlado in iraškom parlamentom. Naj povem, da vprašanja niso le mednarodna, tudi znotraj Iraka poteka razprava. Zato me ne bi preselilo, da bi nova vlada, ki se sedaj oblikuje in ki bo po vsej verjetnosti širše zastavljena, kot so bile prejšnje vlade, in ki bo, bo, in ki bo uh, imela za seboj bolj odločen iraški parlament, pa tudi Irak, uh, takšne eh, vrste, da bodo pripravljene na daljne razprave. Menim, da bomo tudi mi imeli Eh, možnost, da najprej predamo eh, Eh, odgovornost vsem tem ustanovam, da same rešujejo svoje težave, ampak zagotovo bi morali pri tem slediti svojim eh, mednarodnim načelom. Zato je pomembno, da eh, spremljamo situacijo na podlagi, česar smo lahko zelo specifični tudi, ko se pogovarjamo z Irakom, ko jim povemo, kaj vidimo, kaj opazujemo in kaj bi bilo treba rešiti. Ob koncu dneva pa vedno velja, da je na iraški vladi, da sprejema odločitve. To je njihova odgovornost. Pomembno bi bilo tudi, da so te eh, odločitve izvajane, če so le v skladu eh, z univerzalnimi načeli človekovih pravic in, eh, in temelijo na humanitarnih načeljih. Zaenkrat ne morem povedati, kaj namerava iraška vlada, kar zadeva zaščito manjšin. zaenkrat politični vodje skupaj obsojajo napad na katoliško eh, crkv oktobra meseca. Menim, da nasplošno eh, menijo, da bi morala iraška prihodnost temeljiti na spoštovanju vseh, ne glede na njihovo ozadje, prepričanje in versko pripadnost. Seveda pa se je v Iraku marsikaj zgodilo v zadnjih letih. Žal je to sprožilo delovanje tistih, ki si želijo bolj eh, eh, eh, bolj razdeljenega pristopa, ki eh, so bolj sektarski glede tega. včasih nismo niti vedeli, eh, ka, eh, pravijo, eh, kakšno je ozadje posameznika, niti nas ni brigalo, sedaj pa nas to bolj zanima. Zato je pomembno, da mednarodna skupnost popre konstruktivne sile v Iraku, tako da bodo te lahko rešile težave. Žal ne, ne vem, kakšna je situacija, kar zadeva prostore združnih narodov ampak nasplošno velja, da tisti, Te organizacije, ki delujejo iz mednarodnega stališča, še vedno potrebujejo zaščito in varnost. Iskreno pa upamo, da se bo to zmanjšalo v prihodnje. Toplo pozdravljam um, uh, delovanje Evropske unije uh, pri Euleksu in Jesleksu. Iskreno upam, da bo to. Uh, Eh, tudi ostala prednostna naloga v prihodnje zaradi tega, ker je nujnega pomena, da podpiramo vladovino prava in pravno državo Irako. Kar zadeva trgovinsko plat, eh, Tukaj naj povem, da se še vedno veliko ulaga v naftno infrastrukturo, v črpanje nafte. Vidimo tudi, da je prišlo do nekaj ulagan v turizem. Uh, v infrastrukturo, ampak nasplošno je še vedno potrebno zagotoviti diverzifikacijo iraškega gospodarstva. O tem se bom pogovarjal tudi z vlado. Kar zadeva mednarodno pomoč in kar zadeva primerjavo lete z afganistansko situacijo, eh, naj povem, da je najprej raven mednarodne pomoči za človekoljubne namene Eh, še posebej, če tukaj poštevamo prispevek ZDA in druge prispevke, neprimerno višja od mednarodne poveči v Afganistanu. Sedaj um, uh, pregledujemo, kaj se je zgodilo z porabo humanitarnega sklada, ki so. Eh, znotraj katerega se je v zadnjih letih porabilo 1,3 milijarde uh, um, dolarjev. Tukaj uh, obstaja določena zaskrbljenost glede uh, korupcije, tako da tukaj dejansko moramo izpeljati razne preiskave glede spoštovanja vladovine prava in upamo, da bodo te preiskave pomagale. Ne na zadnje, naj spregovorim tudi o zmanjšanju nasilja in o ulogi varnostnih sil. Obstaja konsens, da nasplošno so se izboljšale zmogljivosti varnostnih sil v povprečju. Dejstvo pa je, da ostajajo razlike, te so odvisne od vrste dejavnosti in tudi od kraja delovanja varnostnih sil. Tukaj treba še marsikaj storiti, še posebej, kar zadeva usposabljanje policijskih sil. In tukaj dejansko še enkrat pozdravljam sodelovanje več držav članic Evropske unije, ki pri tem podpirajo Irak, zaradi tega, ker mislim, da je to zelo učinkovit uh, način. Uh, pomaganja, vzpostavljanja stabilnega stanja, vzpostavljanja normalne države, v kateri lahko državljani svobodno živijo, vlagatelji svobodno vlagajo, eh, kjer se lahko zagotovi gospodarska rast za odpravo revščine, zaradi tega, ker bo to na jutrišnjem političnem programu, nismo sicer še tist, na tisti točki, zaradi tega, ker je treba poskrbeti najprej za varnost, ampak lahko smo previdno optimistični. Um, Eh, glede razvojnih dogodkov, čeprav bo za to, da bo ta optimizem postal resničnost, treba zagotoviti mednarodno sodelovanje. Najlepša hvala. To je bilo zelo zanimivo in plodno srečanje. Še enkrat hvala za to, da ste se ga udeležili in te teme bomo še naprej eh, sprožali na naslednjih razpravah. Nasvidenje. Dragi kolegi, nadaljujemo z razpravo o zadnjih dogodkih v Zahodni Sahari. Potem, ko smo danes zjutraj prisluhli, prisluhnili gospodu Al-Saleku, ki je, bil, ki je predstavnik fronte Polisario, bomo sedaj prisluhnili ministru za zunanje zadeve Maroka, gospodu Pasifiriju ki je sprejel naše vabilo in se udeležil tega srečanja in razprave o tej občutljivi temi. Kot veste, gospod minister, je naš parlament prejšnji teden sprejel resolucijo o stanju v Zahodni Sahari. Vem, da je ta tema sprožila veliko um, močnih mnen v vaši državi. Želel pa bi povedati, da je ta resolucija izraz ne samo ene nacionalne delegacije, ampak uh, je rezultat pogajanj raznih političnih skupin, um, tako po strankarski pripadnosti, kot glede na nacionalno, nacionalnost um, v imenu vseh nas in to sem tudi že privatno storil, sedaj bom pa to naredil še javno. Bi želel izraziti obžalovanje zaradi izgube človeških življenj, do katerih je prišlo na incidentih, o katerih se bomo pogovarjali danes. Gospod minister, želel bi v imenu vseh. Uh, izraziti sožalje, sožalje tudi za izgube v maroški vojski in želel bi izraziti sožalje družinam umrlih vojakov. Na voljo nimamo velika časa, zato vas prosim, da eh, se omejite na 10 minut, tako da bomo lahko potem imeli tudi razpravo. Gospod ministr, izvolite, beseda je vaša. Merci, monsieur le président. Mesdames et Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Spoštovane gospe in gospodje, poslanci Evropskega parlamenta. V veliko veselje mi je, da vas lahko danes dopovdne naslovim, da sem lahko danes dopovdne z vami. Rad bi se zahvalil eh, predsedniku odbora za zunanje zadeve, da me je povabil na vaše zasedanje. Prisluhnil vam bom, eh, zapisal si bom eh, tudi vaše komentarje, prisluhnil bom vaši analizi situacije kar eh, v zvezi z Zahodno Saharo. Poskušal se bom držati desetih minut med svojo splošno predstavitvijo. Rad bi pa le še enkrat povdarjal, da je Maroko eh, predan temu, da razvija svoje eh, odnose z Evropsko unijo. To je naš strateški cilj, eh, kateremu smo se zavezali že zelo hitro po pridobitvi svoje neodvisnosti. Glede tega se strinja vsa maroška politična. Um, um, publika od leve do rdeče, zaradi tega, ker smo prepričani, da če bomo upeljali evropske standarde, to bo za Moroko toliko bolje. Eh, Maroko dobro sodeluje z Evropsko unijo in je pravzaprav eh, zelo aktiven znotraj Evropsko, eh, Evropsko sred, sredozemskega sodelovanja. Kar je pa za nas še posebej pomembno je, da eh, se Maroko drži vseh svojih obveznosti v odnosu z Evropsko unijo. Eh, Sosojetska politika ne poseka v naše notranje zadeve. Nasprotno menimo, da to pravzaprav deluje kot nekakšen kisik in eh, omogoča naši notranji politiki, da napreduje. Zato to toplo pozdravljamo. Eh, na podlagi tega tudi lahko um, dobro delujemo, tudi uh, spremenjamo um, zakonodajo, obe nam tudi uh, tesno sodelujemo z mirovnimi uh, silami. Uh, ob, uh, tudi bili smo edina država iz tega konca sveta, ki je sodelovala v Bosni in Hercegovini. Bili smo tudi prva država, ki je um, uvedla uh, odbor za. Eh, za spremljanje dogajanja na področju človekovih pravic, v kateri v katerem, eh, v katerem niso le predstavniki vladne, ampak tudi nevladnih organizacij. Tako da je tukaj pri nas kar nekaj sprememb, kar nekaj se spremenja, razvija. Eh, to je v veliki meri odvisno tudi od našega posebnega odnosa z Evropsko unijo, vendar pa obstajajo tudi določene težave, sploh z našimi sosedskimi državami, z državami Magreb. kar zadeva afriško eh, integracijo, nismo uspešni, imamo težave eh, v zvezi z mejami z našimi sosedami, kot so Alžirija. Obenem pa so tukaj tudi določena eh, pereča vprašanja, ko gre za določene strateške zadeve z bližnjim vzhodom. Naša regija ima pred sabo tudi težke izzive. V saharskem območju, tudi z Mauritanijo z Gvinejo Bisao, z Alžirijo in tudi z drugimi državami. Zaradi tega imamo kar nekaj strateških izzivov. Če sedaj pridem na Zahodno Saharo. Z veseljem eh, bom tistim med vami, ki jih to zanima, eh, dal eh, dokumentacijo, ki pokriva zgodovino in ki odgovarja tudi na ponavljajoče se sprotne vprašanja. V tem trenutku ne bom šel v podrobnosti in na tej točki povem le, da je uh, bilo kanalizacijsko obdobje v Maroku zelo zanimivo. Eh, bili smo namreč pod Španijo, pod Francijo. Uh, imeli smo torej posebni status. Uh, In če upoštevamo to zgodovinsko ozadje, ko smo postali neodvisni, smo to naredili postopoma, korak za korakom. Tako da kar zadeva eh, saharsko območje, ki ne pokriva le tako imenovane Zahodne Sahare, ampak tudi druga območja, kjer so bili prej. Eh, Špenski, kolon, eh, španski kolonialisti, te, ta smo sedaj pridobili na staj med njimi je tudi uh, Tarfalja, eh, glede katerega smo uh, leta 1975 dosegli sporazum, tudi glede drugih območjih. Leta 1965 uh, smo uh, naslovili Španijo, da uh, so Združeni narodi naslovili Španijo, prosili, da naj se uh, z nami pogodi glede uh, Zahodne Sahare. To je bil, bil splošni uh, duh um, takrat smo se odločili za postopni pristop. Najprej eh, smo leta 65 predobili del, potem pa se je spremenil mednarodni kontekst. A, in potem so se stvari začele spreminjati tudi v drugih državah Magreb. V tistem eh, obdobju fronte Polisario še ni bilo, ta je začela obstajati na podlagi pobude libijskega režima eh, in tudi ob podporju Alžirije. Fronta Polisarija ni edini legitimni eh, zastopnik saharskega ljudstva. To ni zapisano v nobenem dokumentu Združenih narodov. Eh, ta fronta nima eh, prave demokratične legitimnosti, nima legitimnega statusa. Pa vendar ta fronta, Polisario, trdi, eh, da v nasprotju z, z Saharci, da imajo maroško identiteto. Polisario ni osvoboditveno gibanje eh, na podlagi kriterijev Združenih narodov. Poskušamo namreč najti končno politično rešitev tega vprašanja. Leta 2004 smo imeli občutek, da smo se odzvali na pozive mednarodne skupnosti in združenih narodov, ki so takrat menili, da bi bilo dobro, če bi se deležniki eh, sestali za mizo in eh, bi predlagali različne možne rešitve za ta problem. Maroko je to naredil. Predlagali smo rešitev, ki je bila povsem uglašena z mednarodnim pravom in mednarodno zakonodajo. To je bil eh, stvarni kompromis. Eh, ki je bil eh, izvedljiv, pa tudi pragmatičen in realen. To smo predstavili na zasedanju eh, Varnostnega sveta Združenih narodov. Temeljil je na resnih poskusih, da bi se um, dalo legitimnost maroški inicijative. Žal pa od samega začetka. Uh, je alžirski minister to um, uh, um, spodjedal. Trdil je, da, uh, da to ni realno uh, in da od samega začetka ostaja problematična maroška suverenost na tem območju. To pa ni res. Uh, mi smo delovali na podlagi tega, kar je bilo um, udejanjeno v varnostnem svetu namreč. To je bil eh, javni načrt, to je bila javna strategija. Od leta 2007 naprej eh, so, bile izveden, so bili izvedeni trije ukrepi. Najprej um, je prišlo do uh, koordiniranega delovanja napadanja uh, človekovih pravic v uh, tem delu. Potem smo videli, da uh, se uh, naravne vere nepravilno izkorišča. Uh, in potem je prišlo do trditev, da je Zahodna Sakara okupirano zemlje. Eh, to je pa vse del skupnega, dobro organiziranega poskusa raznih deležnikov eh, v regiji, da bi eh, nas napadali. Se pravi, gre za pravi poskus antipropagande. In to je naše sporočilo. Kaj se je pred kratkim zgodilo v Alajunu? Uh, V Maroku smo na to lahko ponosni. V Alajunu smo omogočili vzpostavitev taborišč eh, na lasno inicijativo. In na to smo lahko ponosni. Nismo zaprli eh, taborišč, kot eh, trdi polisarjo. Polisarjo trdi, da je prišlo do pomankanja zdravil, do pomankanja hrane. A v nasprotno, vsak dan e, je šlo v taborišče veliko vozil in tudi šlo iz njega. E, naj povem, kaj je Polisario in Alžirija takrat rekel. Taborišče, ki smo ga zaprli, e, je bilo zaprto na posebno miroljuben način. Prepričan sem, da je ni Evropske demokratične države, kjer bi se zadeve tako miroljubno izpeljale. Tisti, ki so umrli v taborišču, so bili maroški policisti ni prišlo do ene same civilne žrtve. Čeprav so uh, nekateri, celo ljudje v tej instituciji, govorili o um, žrtvah in o genocidu. Na, tukaj ni prišlo do nobenega nasilja. Kar pa se je zgodilo, je, da eh, so uh, policiste pričakali z molotovkami um, in da so tisti, ki so jih pričakali, hoteli biti nasilni sedaj se resnico izkrivlja. In potem, ko eh, je bilo taborišče razpuščeno, so potem ljudje poskušali eh, napadati z raznimi neresnicami. Eh, ne bom Eh, nadaljeval zaradi tega, ker je moj čas potekal, ampak tukaj sem na razpolago, da vam raz, pojasnim vse in da odgovorim na vsa vaša vprašanja. Hvala, gospod minister. 20 poslancev je zaprosilo za besedo. Žal bom moral omejiti čas uh, govora na minuto. Gospod Salafranka, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Pozdravljam ministra v imenu Evropske ljudske stranke. Rekli ste, da je Evropski parlament ravnal preuranjeno in nepravično. Nam pa se zdi nepravičen način, kako ste podrli uh, taborišče. Sedaj pa vprašanje. V intervjuju uh, časopisu El Pais 28. torej prejšnjo nedeljo ste zatrdili, da nihče Nobena nedolža žrtev ni bila trpinčena, potem bi lahko rekli, da tisti, ki niso bili nedolžni, so bili mučeni ali bi lahko o tem kaj povedali in drugič. Eh, poročevalec El Munda, poročevalka je bila izgnana iz vaše države in je rekla, da eden izmed advokatov eh, zapornikov poročajo, da so morali piti svoj urin in da so bili posiljeni. Želel bi slišati vaše mnenje, če na podlagi pa, eh, strateškega partnerstva, ko nam ni všeč to, kar piše eh, nek novinar, da, če se ga lahko izžene. Potem pa še razmišljanje. Ta parlament je suveren in lahko eh, sprejema odločitve odgovarja samo našim državljanom, ki so nam dali, podelili mandat, tudi kar zadeva človekovih pravic, pravico do izraženja, svobodo medijev in tako dalje. To je v centru strateškega partnerstva. In kot predstavnik evropskih državljanov vam lahko povem, da ne smemo in se tudi ne bomo umaknili. Franka, Hvala, gospod Sala Franka. Gospa Gomez ima besedo za eno minuto. Minister. Eh, gospod minister. Mislimo, da Maroko mora govoriti tudi o ljudeh, ki so bili ranjeni, aretirani ali ki so izguni, izgu, izginili. Mora prevzeti svoje odgovornosti. Po zahodnih virih varnostnih služb In po informacijah, ki jih imam na volje, je, da število ljudi, ki so bili ubiti, znaša od 500 do 600 ljudi. Zato bi vas želel vprašati, dostop do uh, El Ajuna za člane tega parlamenta in za tisk. Želel bi od vas imeti jamstvo, da sam lahko se odpravim v El Ajun in govorim z ljudmi in dobim informacije o tem, kaj se dogaja. In želim vas vprašati vi govorite z um, fronto Polisario v okviru OZN. -a. Zakaj ste tukaj pred nami skušali spodkopati uh, vašega sogovornika fronto Polisario? Uh, gospod eh, minister, gospe, govori gospa Anejc, je, eh, so podpisnik eh, resolucije, ki jo je podprl ta parlament. Tudi, če se ne strinjam z vsem, kar je zapisano v resoluciji, gre za uradno besedilo in suverene institucije. In seveda, vi imate pravico do lastnega mnenja glede tega, ampak menim, da legitimnost besedila naše resolucije je, torej da je resolucija legitimna. Kar pa zadeva vsebino samega vprašanja, bi imela naslednje vprašanje. Pravite, da taborišče, ki je bilo vzpostavljeno v El Ajunu in razlog, da so bili ljudje sploh tam, razlogi so bili gospodarski in socialni in kot se zdi, jim je bil omenjen košček in je bil obljubljen košček zemlje. Vi pa nam pravite, da regija El Ajun je doživela gospodarski razvoj. Torej, kako lahko ali lahko sploh razložite razliko med tema dvema trditvami? Po eni strani vlada pravi, da je to legitimno. Oui, Euh, très brièvement. D'abord, j'étais choqué de l'entendre dire. Lo kratek bom. Resnično me je šokiralo, ko sem slišal, da naj ne bi prišlo do nasilja s strani Maroka. Kje pa je ena desetine ljudi, ki so iz tega, izginili iz tega močja? Drugič, ali se zavedate, da resolucija Evropskega parlamenta ni resolucija Evropske ljudske stranke, ampak je resolucija skupna, ki združuje vse, vse uh, politične skupine v tem parlamentu? Tretjič. Če želite eh, upoštevati mednarodno pravo, zakaj niste sklicali referenduma o samoodložbi za Zahodno Saharo? In četrti, če nimate kaj skrivati, zakaj preprečujete informatorjem, da izvajajo svoje delo? In petič, če želite opraviti delo v podporo tem, eh, tem operacijam, zakaj? Uh, zakaj izkoriščate naravne vire, uh, ki vam ne pripadajo. Gospod Mejer ima besedo za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod minister, vi kot sila, ki nelegalno zaseda uh, ozemlje Zahodne Sahare, tako je namreč to opredeljeno po mednarodnem pravu, ste se odločili, da ne želite imeti prič. In torej preprečujete prost pretok um, nevladnim organizacijam, poslancem in katerikoli mednarodni organizaciji ali uh, novinarjem, ki bi lahko dokumentirali to, kar se dogaja vsak dan v Zahodni Sahariji. In zato vas prosim, da spoštujete mednarodno pravo in da spoštujete zadnji mandat Varnostnega sveta Združenih narodov Baker 2 ki je bil soglasno sprejet v varnostnem svetu. Izpustiti morate vse politične zapornike, ki ste jih aretirali na nelegalen način in torej vas, od vas zahtevam, ker, ste, ker nelegalno zasedate to moči, da spoštujete mednarodno pravo. Hvala. Gospod Milan Mung, za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala, da ste. Uh, razložili tudi pomen resolucije. Ministr, zahvaljujem se vam za prisotnost. Imel bi dve vprašanji. Isto, kot, isto kar sem zastavil predstavniku Polisarja. Zakaj zakaj niste na miren način uničili tega taborišča? Govorili smo z vodji tega taborišča, želeli bi vedeti, kaj se je zgodilo tistega dne in kaj se je zgodilo dan pred začetkom pogajanj v New Yorku in drugič, to zadeva prihodnost. Glede na pozornost, ki jo posvečamo tem incidentom, kakšna je po vašem mnenju perspektiva za nova pogajanja v New Yorku? Kaj pričakujete od teh pogajanj? Najlepša hvala. Hvala, gospod Milan Mon. Sedaj pa gospod Parnjo ima besedo za eno minuto. Gospod predsedujoči, gospod minister, najlepša hvala, da sta se udeležili tega sestanka. Gre za pomemben trenutek in všeč bi nam bilo, kot sem že povedal, da bi bil prisoten tudi zunanji minister Alžirije. Vem, da, našemu, da je našemu predsedniku mm, poslal sporočilo in želel sem zastaviti vprašanje. Predka, pravkar ste povedali, da kompromis, ki ste ga predstavili leta 2004, so upoštevali Združeni narodi in nedavno je posla, posebni odposlanec generalnega sekretarja izjavil, da da je, bil, da je ta predlog, maroški predlog, resen predlog. In zato bi želel, da bi nam kaj več povedali o tem v okviru pogajanj, ki so se nedavno začele eh, v okviru Združenih narodov. Ta pogajanja naj bi prinesla napredek v načrtu za avtonomijo. In drugič, potem bom zaključil, zakaj ti dogodki v trenutku ko je prišlo do začetka pogajanj. Ali lahko kaj več poveste torej, o teh dogajanjih? Spoštovani gospod predsednik, spoštovani gospod minister, danes smo slišali dve diametralno nasprotni zgodbi v tej, o, o problemu Zahodne Sahare. Uh, Eh, jaz ne bi interpretiral resolucije, zato ker jo izkušeni diplomati znajo brati in znali so jo prebrati tudi v maroškem zunanjem ministrstvu. Mislim, da se niste odzvali na pravi način in mislim, da ni bilo prav, da ste poskušali med nami, ki smo podpisali to resolucijo, najti neke razlike in si iz, iz eh, notranje političnih razlogov izbrati tiste, na katere ste pokazali s prstom kot krivce. Moje vprašanje je, zakaj mislite, gospod minister, da lahko Maroko kot demokratična država in naš partner ignorira resolucije Varnostnega sveta? Drugo, eh, Evropska unija želi igrati aktivnejšo vlogo ali bi se strinjali s tem, da imenujemo eh, posebnega odposlanca za Zahodno Saharo in ali bi z njim sodelovali. Honorable Lösing per un minut. Gospod Lösing ima besedo za eno minuto. Hvala lepa. Dve konkretni vprašanje imam španski kolega, gospod Majer, ki je tudi član tega odbora, je hotel novembra skupaj z eh, novinarji iti v Alojun, da bi si sam eh, sliko pridobil. Vendar je potovanje v Zahodno Saharo mu bilo prepovedano, kakor tudi Servina Dakteljena iz Nemškega parlamenta. Torej šlo je za eh, nespoštovanje maroških oblasti. Tu imamo vtis, da je kakršnakoli prisotnost tujcev nezaželjena. Čisto jasno bi vas rada vprašala, iz katerih razlogov ste zastopniku, izvoljenemu predstopniku v Evropskem parlamentu Majerju preprečili, torej ne dovolili vstopa v Zahodno Saharo. Moj odgovor je v maroškem eh, zasedbi eh, Sahare, izkoriščanju njenih virov in to je eh, v bistvu stanje, kjer narod nima nobene perspektive. Potem eh, se obotavlja Maroko, da bi omogočil referendum eh, združenih, ki, ki so ga predlagali združeni narodi. Zakaj se obotavljate? Spotati za eno minuto. Merci, Monsieur le Président. Euh, Monsieur le Ministre, merci d'être euh, présent. Gospa Tati, hvala. Gospod predsedujoči, gospod minister, hvala, da ste se udeležili današnjega sestanka. Številni poslanci, kot tudi sama, so bili presenečeni, kajti glasovanje je bilo preloženo na je bilo uh, že novembra in to nam ne pušča prostora za razpravo. In v spoštovanju do uh, poslancev in do same razprave bi bilo to pomembno. Treba je biti tudi pozorni pri uh, glasovanju. Uh, recimo, kar zadeva Francijo, resolucija o Romih ni obrodila konkretnih sadov. Kaj ti Francija? Francijo so obtožili, da krši pravice Romov. To sem začela povedati kot uvod. Torej, treba je biti previden pri glasovanju o takih uh, resolucijah. Drugič, eh, v kakšni miri načrt avtonomije, ki ga predlaga Marok, uh, eh, se upada za vašimi uh, željami po, so, uh, po um, mm, samo odločbi. Um, ehm, Videli smo, da je prišlo do velikega nasilja in ali postaja, obstaja povezava med izbruhom nasilja in eh, polisarjem. Besedo ima gospod minister, ki bo odgovoril na vprašanje v desetih minutah. Najlepša hvala eh, gospe in gospodje za vaše besede. Želel bi povedati, da se nekatere besede uporabljajo s preveliko uh, lahkostjo, kar ni v skladu z mednarodnim pravom. Slišal sem besedo bojazen in zaskrbljenost in stavim, da no, v nobeni resoluciji nobena resolucija ne govori o zasedbi. Resolucija iz leta 1980 ne govori o zasedbi. Ja, torej, pravna mnenja ne govorijo o zasedbi. Torej, ne smejo se uporabljati besede. Eh, ki pomenijo preprosto prepaganda. Pravite, da Marok ne spoštuje mednarodnega prava in resoluciji varnostnega sveta in pravite, da varnostni svet zahteva referendum. To nikakor ne drži. Najdite besedico referendum v katerikoli resoluciji od leta 2004. Varnostni svet poziva Eh, vse opletene strani in sosednje države, da sodelujejo med seboj eh, in da sodelujeta tudi Maroko in Alžirija, zato da bi našli politično uh, rešitev, ki, ki jo bosta, uh, s katero se boste strinjala in jo dosegla skozi pogajanja. Torej, treba jo poštevati tudi vsa prizadevanja in trud, ki ga je Maroko udeležil od leta 2004. Treba je najti kompromis in ta rešitev mora biti tudi realistična in rešitev mora imeti za cilj samo odložbe. Samo odložbe ne smemo uh, zamenjavati za referendum. referendumom. Referendum je samo mehanizem in tukaj slišim sarkastičen smeh v dvorani, ampak želel bi odgovor. V resolucijah Varnostnega sveta se ne omenja referenduma že od leta 2004. Uh, eh, O tem smo govorili od leta 1989 do 2000. Žal mi je, referendum ni rešitev za vse. Gre za mehanizem. Um, torej, tri referendumi so bili v, pod okriljem OZN, zato da bi rešili 64 primerov. In sprašujem se, kdo vpliva na to situacijo? Kdo pravi, da bomo našli rešitev samo skozi referendum? To so uh, ostra stališča. Ne smemo govoriti o zasedbi, kaj ti s tem zanikamo pravno realnost in mednarodno pravo. Govorite o izkoriščenju naravnih virov. Ravno nasprotno. Sahara je revno ozemlje, brez naravnih virov. Ni naravnih virov, ki bi eh, jih lahko izkoriščali in bi to bilo v prid prebivalstvu. Ni nikakršnega izkoriščanja naravnih virov. Fosfati predstavljajo en odstotek, en odstotek naravnih virov. Sedaj to ohranjamo zaradi uh, socialnih vidikov, kar pa zadeva ribolov, gre tukaj za javno naložbo in privatno naložbo. In zato se tudi panoga ribolova sploh razvija na jugu. Če ne bi um, izkoriščali naravnih virov zaradi tega, ker bi želeli imeti potrditev celotne, celotnega prebivalstva, kaj naj razpišemo referendum za to, da bo prebivalstvo se odločilo in za to, da bomo razum, dojeli, če so zainteresirani za te naravne vire. In zato, ko slišim z vsem spoštovanjem do gospe Gomez, ko slišim, da pravi, da je bilo 500 žrtev, ko vsi, tudi Human Rights Watch in Amnesty International in Mednarodna federacija za človekove pravice, ki so prisotni na ozemlju, z vsem spoštovanjem, tega niste upoštevali. Human Rights Watch pravi, da ni prišlo do ene žrtve pri uničenju tega eh, taborišča. Pravite sedaj, da je bilo 500 mrtvih in da so tudi ljudje izginili. Sam sem od polisarja zahteval eh, seznam imen. Dobil sem dve imeni. In ti dve imeni zadevata ljudi, eh, dva človeka, ki sta še vedno živa. Torej, prijeli smo samo dve imeni. In ta dva človeka sta živa in sta pričala. In sta tudi sprožila tožbo. Torej vsa ta pretiravanja, kar zadeva uh, podrtje taborišča, kaj sem slišal, da smo preprečevali oskrbo s hrano in zdravili, da je prišlo do pokola, do masakra, do uh, upora pred m, mm, terorjem, medtem ko je to taborišče stalno prejemalo hrano in tako dalje. Govorili ste tudi o humanitarni tragediji, o koncentracijskih taboriščih, primerljivi z Auschwitzem. To, to besedo je uporabil tudi uh, eh, polisarjo uh, koncentracijsko taborišče, uh, Auschwitz, uh, poboj 20 tisoč ljudi, nobenega mrtvega ni bilo med civilnim prebivalstvom in to je treba priznati. Priznajte dejstva. Številni uh, umrli, zahtevali smo imena, ampak kot sem vam povedal, ni bilo mrtvih to me spominja na čas Pinočejeve diktature. To smo dobili v zaslo, zaslugo za dialog. Da govorimo o Pinočeju. Če imet, imate ime kogarkoli, ki je umrl, prosim povejte mi. In ta propaganda, oprostite, tukaj gre zgolj za propagando. Ne morem je imenovati drugače. To so vse laži. Govorite o etničnem čiščenju o anarhičnih aretacijah, o posilstvih, o mučenju, pozabljate na to taborišče in danes se vsi samo še osredotočamo na, na um, zaslišanja na uh, policijskih postajah. Rekli ste tudi, da je vojska posredovala. Ni res. Številni izmed vas so videli, kakšna je resničnost. Policija se je morala spopadati z molotovkami, z uh, no, noži. In, torej, vi zanikate realnost. In sedaj vam odgovarjam na vprašanje. Torej, iščemo priče. No, tukaj imam vidite um, otroke iz Gaze in vidimo gospo Saharaviko uh, v Madridu, ki joče zaradi teh napadov. Gre pa za napade v Gazi. In to, ti dokumenti pričajo in dokazujejo to. In ker očitno ljudje iščejo trupla, Atena Press objavlja sliko uh, umora iz leta 2005 v Kazablanki, ki ni nikakor povezano z Saharo. In mm, najdejo trupla in rečejo, evo, to so truple iz Zahodne Sahare. Ali ne gre tukaj za manipulacijo? To je manipulacija v medijih, ki jo potem objavljajo tudi nevladne organizacije in tako dalje. Polisario med letom 76 in 85 je eh, pobijal španske ribiče, ko je združenje žrtev, bilo je na stotine žrtev, kaj je bilo storjenega za te žrtve? Nič, popolnoma nič. Če je med vami kdo, ki je izjavil, da je Sahara neodvisna država in da je Polisario uh, legitimni zastopnik. Potem si nimamo veliko povedati. Še minuto si bom vzel za. za komentar resolucije, ki ste jo sprejeli ali želite, da mi kot partner eh, komentiramo to resolucijo? Mi kot partner jo komentiramo in pravimo, da resolucija ne vključuje celotne realnosti. Ne govorite o, pri, o, o verodostojnih nevladnih organizacijah, ki so prisotne na terenu. In to ni bilo vključeno, ni bilo vključeno, da recimo Amnesty International, Human Rights Watch uh, deluje na tem ozemlju. Gospe in gospodje, naše nevladne organizacije so pomembne in mi želimo vedeti, kaj se dogaja pri nas to so verodostojne nevladne organizacije, vi pa jih ignorirate, ignorirate tudi prisotnost novinarjev. Novinarji so bili tam, bili so prisotni in so tudi navedeni, citirani. In ne govorite, kaj ti resolucija zadeva človekove pravice, če sem prav razumel, ne govorite o saharavicih. Maročani pa bi si želeli, da bi priznali težko situacijo otrok in vseh tistih, ki so na miren način podrli taborišče. To ni omenjeno. Potem človekovi pravici, človekove pravice. Ali se kdo izmed vas sprašuje, kakšna je situacija beguncev v begunskih taboriščih. Ja. Ali je kakšno taborišče, kjer se uh, že 30 let ne, ne, zaščiti, ne ščitijo ljudje. Torej pravite, da nismo proti popisu prebivalstva, zato da jih ne vprašamo, kdo ste, kaj delate in kaj hočete tukaj. Nihče se tega ne vpraša v luči resolucije. Uh, s katero ste se strinjali in ki je bila objavljena. In to zakaj? Ker gre za neudobno situacijo. Kakšna je Za, kakšen je zakon? Alžirski zakon ali zakon polisarja? Zakaj človek nima pravice, da bi obstajal, da bi se identificiral? Zakaj je ta uh, enosmerni način razmišljena? Referendum, referendum, referendum. ko nekdo razmišlja na tak način, vid, smo videli, kaj se zgodi. Kaj se je zgodilo našemu Mohamedu, ki je bil zaprt. To je naše mnenje o resoluciji. Da, je preuranjena, ampak to je vaša odločitev. Odločitev, resolucija, ki je tudi nepravična do žrtev in je neuravnotežena v raznih, eh, v raz, na več točkah. Žal, pravi predsedujoči, ne morem dati besede vsem, ki so prosili za besedo, zato bom moral izbrati tri govorce med imeni. To bo naključen izbor, skušal bom biti čim bolj uravnotežen. Gospod Janec za eno minuto. Eh, eh. Nemogoče je povedati, kar sem želel v eni minuti in se soočiti za, te, za to tako zapleteno temo. Predvsem, gospod minister, sem vam zahvaljujem, da ste prišli in nam podali izčrpne informacije. Verjetno pa se strinjate s tremi zadevami. Dekolonizacija se še ni zaključila. In tukaj govorimo o mednarodnem pravu. Ravno tako ni zaključen proces samo odločbe, kar predvidevajo Združeni narodi. In tretjič, mednarodna skupnost želi dialog med stranmi v teh 35 letih ste seveda sprejeli referendum, potem pa, kot se zdi, ste si premislili. Referendum ne prejudicira rezultata glede avtonomije, neodvisnosti ali česa podobnega. Gospod predsedujoči, zelo težko govorim tukaj. Zaželel pa bi povedati še naslednje. Resolucija Evropskega parlamenta ni resolucija proti Maroku. Nekateri parlamentarci morda delujejo nekoliko sovražno proti Maroku, vendar pa to ni splošno čustvo in vzdušje v tem parlamentu. Gospod minister, morate priznati, da morda imamo težave pri komuniciranju. In to ste morda popravili svojo prisotnostjo tukaj. Žal mi je, da ne morem povedati nič več, ker to ni sedaj mogoče. Ampak. Gospod Kasiolides, za eno minuto. Želel sem zaključiti, gospod predsedujoči, samo stavek sem želel zaključiti. Španija ni sila, ki eh, administrira to območje v skladu z mednarodnim pravom. Sedaj pa gospod Kasolidis. Najprej bi želel pozdraviti gospoda ministra in povedati naslednje na ozemlju Zahodne Sahore, Sahare in na obeh taboriščih ni nobenega nadzora se strani tretje strani. In zato imamo te različne e, različice dogodkov. Ali bi lahko maroška vlada e, predvidela in uh, imenovala nek tretji odbor, neko tretjo stranko, ki bi bila prisotna v Zahodni Sahari vse čas. Kajti kakršnakoli policija, ki je prepušena sama sebi, tudi tukaj v Evropi, in o tem smo že večkrat razpravljali, bodo uh, uporabljali nesprejemljive metode. Ali bi lahko uvedli nek nadzor, za, eh, eh, torej nek nadzor nad človekovimi pravicami in ali bi to lahko eh, naredila, torej imenovala tako odbor Maroška vlada, tako da ne bi imeli več teh različnih informacij. Hvala. Gospod Panceri, predsednik delegacije za Magrebo, zaključil to razpravo. Besedo ima za eno minuto. Že s polisarjem smo razpravljali o pomenu resolucije. In glede na to, kar se je zgodilo in naš poskus, poskus Evropskega parlamenta, da bi pomagal pri pogajanjih, ki potekajo pri Združenih narodih. Mislim, da imamo um, odprto razpravo med tistimi, ki so mnenja, da je bilo prav pripraviti resolucijo, potem drugi pravijo, da bi lahko počakali dva tedna, da bi se prepričali o tem, kaj se je zgodilo. Kakorkoli, če so stvari potekale tako, kot ste jih opisali, gospod minister, potem mislim, da ni nobenih težav. Uh, s tem, da bi delegacija Evropskega parlamenta naredila pregled na terenu. Mi bi želeli imeti odprt dialog z Marokom, kajti mislimo, da je pomemben partner Evropske unije. Po drugi strani pa bi želeli odigrati pomembno vlogo in prispevati k rešitvi. Zaradi tega prosim, da bi organizirali delegacijo, da bi morda uporabili delegacije, ki že obstajajo, mešana delegacija Evropska unija Maroka, da bi jo okrepili in da bi imel, ta delegacija imela potem jasen mandat za obisk in da bi se na terenu prepričala, kaj se je zgodilo. Upamo, da, bo z strani, eh, da boste z vaše strani odprti in da boste to sprejeli. Hvala. Hvala, gospod minister. Izvolite, imate besedo za odgovore. Hvala, gospod predsedujoči. Seveda pozdravlja delo gospoda Pancerija, ki ima pomembno ulogo tudi pri stikih z kolegi iz Mroškega parlamenta. Želel sem povedati, da ta mešana. Da, da mi je žal, da ta mešana komisija ni tega opravila že pred sprejetjem resolucije. Minimalno, kar bi lahko naredili, je, da bi se med seboj poslušali. Ta institucija, ki, je, ki bi morali biti organ za komuni, eh, komunikacijo med Maroškim in Evropskim parlamentom, ni deloval. In zato sem prišel na eh, to predstavitev, zato da bi se pogovorili, To ni bilo mogoče zaradi vaše odločitve, suverene odločitve. In zato obžalujem, da ni bilo dialoga in ni prišlo do mehanizma za komunikacijo eh, v skladu z našim sporazumom. Seveda Španija ne upravlja tega območja Zahodne Sahare. Že nekaj tednov pa slišimo, da, je, da, bi Španija, da Španija še vedno upravlja to območje. ampak s Španijo smo podpisali uh, mednarodni sporazum. Nezakonito, nezakonito, to je vaše mnenje. Mi se pogovarjamo z državo, ki je z nami podpisala sporazum. Torej, vi ste se že odločili. Ni, ni, ni, ni vas treba prepričevati. Vi želite. Uh, Torej, vi ste se odločili, vi ste sprejeli uh, to, kar pravijo Alžirija in Polisarijo. Um, torej, vsakič, ko Maroko skuša pokazati uh, na nebo, vsi gledajo samo na prst, ki kaže proti nebu. Od masakrov, in genocidov, potem pravite, ne, ne, no, oprostite, zmotili smo se in sedaj se bomo osredotočili samo na dogodke po podrtju tega taborišča. Pomemben tukaj pa so pogajanja z polisarjem. To si mi želimo in to tudi poteka. Želel sem pa povedati naslednje. Če polisarijo pravi, da oni zastopajo saharavce, pravim, da ni res, kaj ti saharavci um, tega ne želijo in razmišljajo drugače. In to, da rešitev lahko najdemo samo s pomočjo referenduma, to je bilo že preizkušeno, ni bilo niti volilnih seznamov. In izzivam vas vse, da bi našli um, uh, volilne sezname in bi se tako lahko primerjali z Južni Sudanom in z vzhodnim Timorjem. Videli bomo, kaj se bo zgodilo v Afriki po. Uh, po dogodkih v Sudanu, pa se, kar pa sedaj zadeva pogajanja. Tukaj bi želel opomniti na pogoje varnostnega sveta. Samo odločba se doseže s pomočjo pogajanj in s pomočjo politične rešitve, ki bo upoštevala vsa prizadevanje Maroka na podlagi kompromisa in realizma. In mi smo začeli pogajanje v dobri viri in želimo nadaljevati po tej poti. Po štirih letih pogajanj za posebnim poslancem Združenih narodov je rekel, da mm, ta možnost ni. Možnost neodvisnosti ni, uh, ni možna in zato so ga nagnali. Sedaj imamo drugega in smo zopet na začetku. In v zadnjem krogu pogajanj smo želeli spremeniti, eh, spremeniti način in pospešiti ritem in najti nove proces. Upam, da bo ta, novi, da bo ta nova pogajanja uh, prinesla do hitrejši, pripeljala do hitrejših pogajanj. Torej, cilj ni prst, cilj je nebo in nebo je končna rešitev, ki bo soglasno sprijeta vseh strani. Če polisarijo predstavlja vse celotno prebivalstvo, prebivalstvo, potrebujemo, seveda se pogajamo med nami. Nihče se ne pogaja uh, pod pogojem referenduma. V okviru uh, eh, OZN je to manjša praksa, ni pogosta. Kaj pa je Alžirija? Žal mi je, da ni alžirskega predstavnika tukaj. Lahko bi se pogovarjali z vami in potem bi nekako razčistili situacijo. Škoda, da ga ni tukaj, zato da bi lahko dosedli nek napredek. In želeli bi, da Alžirija pri tem pomaga, da pridemo do rešitve. in želimo njeno pomoč pri iskanju rešitve. Zato mislim, da bi bilo to zelo zaželjeno, da bi tudi alžirska stran bila prisotna. Torej, oni pa trenutno izvajajo neko vojno s svojo vojsko. To pa nihče ne govori. Torej, imamo vojne ujetnike in leta dolgo so bili zaprti in istočasno pa so podpisniki Ženevske konvencije in so odgovorni za to, da spremejo begunce na svojem področju, ki imajo pravico poiskati delo in niso individualno odgovorni za stvari. Zakaj je temu tako? Mislim, da je tudi o tem se treba pogovarjati z zunanjim ministrom Alžirije. Mi to seveda delamo v okviru sestankov z Združenimi narodi, kajti Alžirija je odgovorna za takšno situacijo. Pa še nekaj bi povedal, kar verjetno poznate. Evropski davkoplačevalec prispeva k humanitarni pomoči beguncem v regiji. Tako da je tam oskrba za nje zagotovljena. In če pogledamo, kaj komisija počne, kaj so njeni zaključki v tretjem programu za napredek, tam se govori samo o beguncih, vi pa govorite o humanitarni pomoči, nič niste povedali o e, statusu, pravici do zaščite, pravici do prostega gibanja da se jih ustrezno obravnava. Tega sploh niste omenili v vaši resoluciji. Izgleda, kot da se želite držati samo teh vaših mantr. Zato menimo v Maroku namreč. Da, je pomembno, da najdemo neko spogajano rešitev, kjer bomo spoštovali vse plati zadeve in zato se ne smemo pustiti, da nekako uh, izobidemo pomembne stvari. Tu moramo zauzeti nek eh, usmeren, nek primeren odziv glede na vse, kar se je zgodilo. Ko smo priča takšni ogromni propagandi. Potem eh, bi eh, predstavniki, torej novinari Reutersa in Washington Timesa, da bi oni, ki so bili v teh taboriščih, eh, lahko povedali, da so morali oditi. Zakaj? Ker niso šli tja, preko ekskluzivnih španskih kanalov. To je bilo tako. Vem pa, da se bomo še pogovarjali, da smo odprti, maroška vlada namreč eh, Afetu, vašemu odboru. Dva milijona maročanov je izrazilo svoje poglede glede na resolucijo, za katero menijo, da je nepoštena. In v Kazablanki, torej v protestih, so z njimi hodili tudi eh, predstavniki polis, člani polisarja. To so ljudje, ki se čutijo prizadete zaradi te resolucije in razmišljajo, zakaj se uporabljajo takšni izrazi. ko so se maroške varnostne sile nekako soočile v tem taborišču za mačetami. Kolegiki. Hvala, gospod minister. Opravičujem se vsem kolegom, ki niso mogli spregov spregovoriti. Dialog se nadaljuje in upam, da bomo imeli dodatna srečanje, kjer bo manj polemik in predvsem, kjer ne bo človeških žrtev. Sedaj prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, še prej pa se poslovimo od ministra. facciamo sboboda. Eh, abbiamo pochissimo tempo a disposizione e quindi. Žal imamo na voljo zelo malo časa in brez voda lahko kar takoj začnemo z razpravo predloga resolucije o Hrvaški ki je naslednja točka na dnevnem redu. Žal mi je, da torej pre, preda, predajam besedo gospodu Svobodi, ki je seveda se sprijaznil, da bo začel kasneje in bo svoj, svojo predstavitev začel v tem hrupu, ki ga žal ne morem preprečiti, vendar računam na vašo potrpežljivost. Gospod Svoboda, izvolite, začnite. Ah, ah, Imam razumevanje za takšno pomembno temo in da je zato prišlo do zamude. Hvala Bogu, ta tema ni tako sporna in kontroverzna, kot je saharsko vprašanje. In zato bom relativno kratek in omenil samo najbistvenejše stvari. Kot prvo bi želel povedati, da se je Hrvaška zlasti v zadnjih mesecih zelo potrudila, da je sprejela nujne pomembne reforme, kar ni bilo lahko. Uh, nekaj, kar je bilo bolj težko za določene politike na Hrvaškem, ki so se prej pogajali, vendar Hrvaška vlada je naredila bistvene koreke, korake, kar se tiče eh, reforme v pravosodju in eh, v borbi proti korupciji. Če gledam našo državo, torej mojo Hrvaš, eh, Avstrijo, potem seveda so zadovoljni zlasti, kar se tiče teh dveh področji. Komisija bo verjetno v marcu preverila še ostala merila, če, bili, če bi tam napredek dosežen, da bo Hrvaška tudi storila vse, da bo ta odprta vprašanja rešila. En delikaten problem pa je sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem v Hagu. In pomembno je, da se sodelovanje tu optimira Vem, da gre za dokumente, kjer gre za vprašanje, ali so ti dokumenti sploh bili, obstajali, so bili uničeni. Ne vem, to vprašanje je nekaj pa, ki mora biti rešeno. In ne, ni pomankanja pri sodelovanju, tam je pač tako, da more hrvaška stran zlasti minister za pravosodje tukaj se potruditi, da bo delo zaključil in da ne bo nastalo nobenih ovir za članstvo Hrvaške v Evropski uniji. Drugo vprašanje, ki se vedno postavlja, je vprašanje konkurenčnosti v povezavi z eh, ladjedelnicami. V tako težki gospodarskem položaju je težko tukaj optimalno delovati. Hrvaška eh, pač eh, se zaveda, da je to pomembno, vendar sredstva za to so se ta čas, v tem času porabila, vendar mora priti do tega, da bo reforma in da bodo razpisi za te ladjedelnice ustrezni. Še bi povedal, da je sodelovanje med Srbijo in Hrvaško se znatno izboljšalo. To eh, je bo kolega Kacin tudi vedel povedati. Veliko, torej, pomembne korake sta obe strani sprejeli. Predsednik Tadić je bil v Vukovarju in je tam priznal eh, pač dejanja kršitve, ki so se tam zgodile, to je težka rana, ki je bila prizadeta Hrvaški. In tudi mi smo ta kraj že obiskali in si pogledali spomenik tam. Vse to pa so pomembni psihološki koraki, s katerimi se ti ljudje zopet nekako lahko um, srečajo. Potem je tu vprašanje manjšin. Nobena država, skoraj ni države, ki bi lahko, ki je bila vprašanje manjšin v celoti rešila. Vendar pa je to vprašanje zlasti srpske manjšine na Hrvaškem bilo um, torej obravnavano, da je napredek doseč, dosežen in integracija je pravzaprav težavna zaradi težke gospodarske situacije se pa vsekakor spodbuja integracija manjšin. Tukaj so še problemi na področju stanovanj, ampak to so problemi, ki se dajo rešiti, ki ne predstavljajo ovir. Sem v tesnih stikih z predsedstvom, tudi z zonanjim, pred, zonanjim ministrom, s katerim sem se pred kratkim pogovarjal. In naš interes je, da bo, ko pogajanja zaključena še med mačarskim predsedstvom in eh, med mačarskim predsedovanjem pa bo težko še, da bo eh, ta parlament se odločal, morda jul, na julijskem zasedanju. Mi bomo vsekakor se potrudili, da bomo ta proces v parlamentu tako zastavili oziroma združili in organizirali, da bomo čim prej eh, z našim soglasjem končali, da bo prišlo do ratifikacij in optimalno bi bilo, da bo 2013 Hrvaška najkasneje pristopila in da bo postala polna članica Evropskega, Evropske unije s svojimi poslanci v letu 2014. Pomembno pa je, da po vsem, kar se je med vladama Slovenije in Hrvaško zgodilo, da zlasti v Sloveniji imelo za posledici pozitivno razpoloženje. Seveda je treba še nekaj storiti in prepričan sem, da bodo vse te naloge dobro v celoti izpolnjene. Hvala gospod Svoboda, besedo ima gospod Poslic za dve minuti. Ja, prezident. Gospod predsednik, kole, govoru kolege eh, Svoboda se pridružujem in če se morda vseeno pri nekaterih malenkostih moramo še strinjati, kar se tiče formulacije točke 6 in 11, o katerih je spregovoril že gospod Svoboda, ko gre za sodelovanje z Iktijem in pa z korupcijo. Tu je treba najti ustrezno ravnotežje nasproti kritikam. Treba pa je povedati, da je prišlo do masivnega napredka, da se vlada zelo napreza, da bi problematična področja rešila. To seveda spada k dobri pedagogiki, da poudarimo pozitivni razvoj. To, kar je rekel gospod Svoboda, pa bi še omenil v zvezi s mađarskim predsedstvom in komisija in mađarsko predsedstvo je povedalo, da bodo pogajanja še med njihovim predsedovanjem želeli zaključiti. Mi kot parlament ne da bi si postavljali nove datume, to lahko sprejmemo in podpremo. Spremljati moramo, da boste obe te inštituciji eh, cilj si postavili in naše soglasje naj bi bilo, če se da, le v juliju. Mislim, da je to zelo pomemben signal eh, procesu ratifikacij v posameznih državah, da delujemo brez zamude in da s tem spodbudimo tudi druge, da bodo delovali brez eh, zastojev. Kar se tiče procesa ratifikacij, prvo se zaključijo pogajanja v prvi polovici leta, potem pa se začne po našem soglasju proces ratifikacije. In kar se tega tiče, moram povedati, da moramo poskrbeti brezpogojno da ne bodo kakšni tuji eh, elementi eh, bili eh, vključeni, da bi zadevo blokirali. Mi moramo kvečemu zadevo pospešiti. To so naše naloge. S tem letom se ne bodo končale, ampak bo pomembno, da pozitivno in aktivno spremljamo ratifikacijski proces bom takoj zaključil, gospod predsednik, naj jasno povem, kar se tiče teh občutljivih tem, sodelovanje na področju pravosodja, borba proti korupciji in pa kazensko sodišče. V teh stvarih je Hrvaška zelo napredovala v zadnjih mesecih in to moramo vzeti na znanje. Spoštovani gospod predsedujoči, eh, gospod Svoboda je kot ponavadi naredil zelo stvarno, zelo realno in zelo dobro namerno poročilo, ki ga je mogoče eh, podpreti v imenu moje skupine eh, praktično v vseh točkah, so kakšne stvari, o kateri se bomo pač še eh, pogovarjali, ampak mislim, da gre za, za poročilo, ki je, ki je vredno napora, da se Hrvaška vključi kot polnopravna članica v Evropsko unijo čim izpolni pogoje, ki so pač za to eh, potrebni. Eh, še vedno je nekaj odprtih vprašanj, s katerimi se mora hrvaška vlada, hrvaška javnost tudi soočiti. Cesta ni eh, avtostrada, cesta ima včasih luknje in luknje v asfaltu, in, in, ki jih je treba krpati in in eh, zato mislim, da ne bi bilo dobro ustvarjati razpoloženje ali pa vtis, eh, da je vse že rešeno. Eh, posebej še zato, ker je na Hrvaškem trenutno razpoloženje, ki je očitno tudi odsev gospodarske krize in njenih posledic, razpoloženje, da se opcija vključitve v Evropsko unijo v velikem delu hrvaške javnosti zaenkrat zavrača. Mene to posebej ne skrbi, ta pojav smo že videli eh, in doživeli, tako da eh, ni nekaj, na kar mislim, da bi moral Evropski parlament posebej opozarjati. Eh, pomembno je, da je prišlo v odnosih Hrvaške z vsemi sosedami do aktivnejše zunanje politike. Strinjam se zlasti, da se je odprlo novo poglavje v odnosih Hrvaške z Srbijo. Eh, poleg te, dejstva, da je predsednik Tadić obiskal Vukovar in dal eh, neko priznanje pravzaprav eh, žrtvam, ki jih je povzročila tam soldateska totalitarnega režima v Srbiji, Miloševičevega. Enako pomembno se mi zdi, da je ob srečanju obeh predsednikov tudi Josipovič, predsednik Hrvaške, obžaloval žrtve nedolžne na hrvaški Eh, strani oziroma srbske žrtve eh, spopadov in, in, in, in dogajanj v času vojne. Eh, mislim, da je vprašanje svobode medijev in, in, no, in nemotenega delovanja novinarjev še vedno eno izmed odprtih vprašanj na Hrvaškem in mu je treba posvetiti dolžno, dolžno pozornost. Ravno tako mislim, da je vprašanje eh, odnosa do manjšin, posebej do spolno drugače usmerjenih in, in drugih eh, manjšin, te vrste, ne mislim na nacionalne manjšine, eh, da je, da je to vprašanje, ki zahteva tudi še nekoliko. Honorevole Brantner, per due minuti. Gospod Brantner, gospa Brantner ima besedo za dve minuti. mikrofon, prosim. Čestitela bi rada osnutku poročila, zelo dober je in povedala bi, da podpiramo pristop pridruževanja, postopek pridruževanja Hrvaške in ta utrujenost na področju eh, širitve pa ne spodkopava tega procesa. Seveda pa more Hrvaška izpolniti vse pogoje, predno lahko določimo datum za pridružitev. In kot ste že povedali, veliko reform je bilo sprejeti, gospod Poselt je tudi to potrdil in napredek je bil na področju regionalnega sodelovanja dosežen. Omenili ste obisk Tadiča v Vukovarju, kar seveda pozdravljamo. Menimo, da so konkretna področja za sodelovanje, to je javni transport in pa področje energetike. Kot pa ste drugi povedali, pa so še pomankljivosti, ki se jih moramo lotiti in pa še javna uprava, ki mora biti nepristranska. Tu je treba napore podkrepiti tudi na pravosodju. Mislim, da je preveč eh, sodelovanja z vladno stranko. In borbo proti korupciji seveda moramo še ukrepiti. Na področju prostorskega planiranja je treba še nekaj storiti. To so vse pomembna področja za nas. Borba proti diskriminaciji je bila že omenjena, mislim, da gre to v pravo smer, treba pa je to še ukrepiti. In še zadnja zadeva naše skupine. Torej, gre za nizko podporo v zvezi s pridružitvijo strani eh, javnosti na Hrvaškem. Ne gre samo za neuspeh vlade na Hrvaškem, ampak mi kot eh, člani Evropske unije, nismo dovolj storili, da bi angažirali civilno družbo. Tako mora hrvaška vlada eh, pospešiti svoje napore v tej smeri in ne gre samo za PR kampanjo ali za referendum, ampak moramo tudi mi storiti nekaj. Hvala lepa. Leko. Eh, Spoštovan eh, Kopa, dve minuti. Najlepša hvala. Čestitam gospodu Svobodi za odlični osnutek eh, poročila in izraža željo parlamenta, da bi pridružitev Evropski uniji se zgodila čim prej. Zelo pomembno je, da ta pristop podpremo in povedati moramo, da smo veseli, da so pogajanja zdaj v zadnji fazi še eno točko bi želela povdariti, ki se mi zdi zelo pomembna in to je postopek sprave in vračanje beguncev na Hrvaško. To je zelo pomembno vprašanje. Omenjeno je v poročilu. Bi pa sama govorila o sporazumu, ki je bil sklenjen med Srbijo in Hrvaško za begunce oziroma o beguncih. Iz tega je izšlo nekaj pomembnih poročil in ta proces moramo podpreti. In Hrvaška mora omogočiti Srbom, da se vrnejo na Hrvaško. In Zagotoviti moramo, da tisti, ki se želijo vrniti, da so pogoji takšni, da to lahko storijo. Upam, da je to zadnje poročilo o napredku Hrvaške in kmalo bomo lahko pozdravili hrvaške kolege v parlamentu. Gospod Tanok, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam bi rad čestital gospodu Svobodi v imenu naše poslanske skupine. Podpiramo širitev na Zahodni Balkan in Hrvaška je seveda zelo um, zaključni stopni pristopa. In v tem odboru je sicer konsens, da pa je treba še kaj storiti na področju eh, vladavine prava, kar se tiče borba proti korupciji, je treba povdariti. V prejšnji eh, širitvah smo videli, da te zadeve niso bile dovolj povdarjene in ne smemo te napake ponoviti. Evropska javnost uh, mora biti prepričana z naše strani, da je širitev dobra stvar. Tudi sam pozdravljam obisk Tadiča v Vukovarju in tudi to, da je, bila, eh, da je bil konflikt med Slovenijo in Hrvaško, ki je bil ovira pri tej širitvi, eh, rešen. Potem bi povedal še nekaj o srpski manjšini. Kot sem rekel, je Hrvaška jasno naslednja država, ki se bo pridružila Evropski uniji, potem pa Islandija, verjetno. In to sta trenutno edini dve kandidatki, ki se bosta verjetno pridružili Evropski uniji v naslednjih 18 mesecih. Vendar moramo kot politiki naši javnosti povedati, zakaj je to dobro. In v tej priliki, vsaj v moji državi, bo to težko, kajti. Eh, tu imamo o veliko gibanje in nasprotovanje in eh, se evropski skeptiki so se tam nekako zelo razmnožili in so proti širitvi. In upam, da se zdaj ne bo to ponovilo, da bi recimo govorili, da Hrvaška predstavlja ogroženost eh, angliškemu trgu. Zdaj pa eh, gospod Anžan. Hvala lepa. Tudi jaz bi rad čestital gospodu Svobodi za njegovo odlično poročilo države Zahodnega Balkana. Imajo neke splošne vidike pridružitve Evropski uniji in moramo omeniti zgodbe o uspehu, ki jih ni veliko. Hrvaška pa je neka takšna zgodba, ki jo moramo razširjati. To je močno sporočilo celotni regiji. In pri tej širitvi Hrvaške lahko rečemo, da je to neka lekcija še za ostale, da je to vplivalo tudi na. Srbijo in sprava med Hrvaško in Srbijo je izjemna, poleg same podobe, ko je bil Tadič v Vukovarju, je bil tudi napredek eh, storjen na področju naprimer eh, lasninskih pravic, beguncev in tako dalje. Vse to se razvija, ta duh in splošno politično vodstvo gospoda Tadiča in Josipoviča, je nekaj, kar se bo razširilo po celi družbi in to je zelo pomembno, da podpremo takšno razpoloženje. In pa še, kar se tiče razočaranja Hrvatov glede pridružitve Evropske unije, kot je rekel gospod Vajgal, to ni prvič. In kot je rekla gospa Brantnareva, moramo razmišljati o sporočilih, ki jih mi pošiljamo hrvaški in hrvaški civilni družbi in da včasih morda, ko odpiramo poglavja, smo zelo zahtevni do Hrvaške in nam manjka nekega določega ravnotežja, kar pa seveda slabo vpliva na javno mnenje. In ljudi je treba nekako v tej smeri ustrezno podučiti. Pravljam se predsednik pod odbora za varnostne podpredsednika. Hrvaška je pomemben igralec na Zahodnem Balkanu in eh, ne gre le za širitev Evropske unije, veliko bolj pomembna je njena vloga pri zagotavljanju stabilnosti dobrososedstva. Eh, zato se mi zdi eh, da je potrebno najprej čestitati poročevalcu za uravnoteženo poročilo, po drugi strani pa bi veljalo še dodatno spodbuditi Hrvaško, da čim prej poskuša zaključiti pogajanja. Namreč prihodnje leto, eh, junija, bo minilo 20 let, odkar je Hrvaška skupaj s Slovenijo razglasila samostojnost. To je zgodovinska prelomnica, pol leta kasneje pa bo minilo 20 let, odkar sta državi bili hkrati mednarodno priznani. Okrog eh, približevanja na Hrvaškem obstoji politični konsens med opozicijo in koalicijo, zato se mi zdi, da je te zgodovinske datume potrebno izkoristiti za to, da bi se ta proces uspešno končal. Posebej še zaradi tega, ker eh, je v poročilo uporabljena tudi potreba po demarkaciji meje. Jaz se s to terminologijo Hanes ne strinjam. Eh, demarkacija je tehnično vprašanje, na Zahodnem Balkanu pa nič ni mogoče brez velikega političnega investiranja v izboljšanje medsebojnih odnosov. 29. Eh, novembra sta Hrvaška in Slovenija izmenjali noti o arbitražnem sporazumu in zdaj je tehnična rešitev pred nami. Doslej pa to ni bilo mogoče. In taka politična investicija je potrebna tudi v bilateralnih odnosih med drugimi zahodno-balkanskimi državami in zato bi rad na to posebej eh, eh, opozoril. No, eh, moje zadnje opozorilo pa je pravzaprav domneva, da bomo vsi poslanci in poslanke iz Slovenije podprli to poročilo, kajti kako leto nazaj smo bili razdeljeni, samo polovica nas je podpirala tvoje poročilo o napredku, drugi so iz političnih razlogov in blokade pri reševanju mejnega vprašanja temu nasprotovali. Mislim, da tudi na naši strani imamo konsens o tem in to je dokaz kvalitete poročila. Hvala lepa. Grazie, onorevole Kacin. Onorevole Peterle, per due... Hvala, gospod Kacin, sedaj pa gospod Peterle. Hvala lepa, gospod predsednik. E, pridružujem se čestitkam kolegu Svobodi za še eno dobro poročilo, ki ga bom podprl. <clears throat> Izražam tudi čestitke Hrvaški za velik napredek, ki ga je naredila v pristopnem procesu. E, in prepričan sem, da ima Hrvaška potencijale, da ohrani in okrepi dinamiko pristopnega procesa in stre tudi zadnje e, trde orehe. Eh, v poročilu se omenja tudi slovensko hrvaške odnose oziroma mejno vprašanje in glede na eh, razpravo eh, enega od kolegov bi rad jasno povedal, da Hrvaška in Slovenija nista dosegli rešitve mejnega vprašanja, ampak sta se samo dogovorili za pot, po kateri bosta do rešitve prišli. Kdaj bo do te rešitve prišlo, je, je še precej nejasno zato se pridružujem e, tistim, ki menijo, da bi državi lahko izkoristili tudi v medsebojnem sporazumu omenjeno klauzulo, da z bilateralnimi e, akcijami okrepita medsebojno zaupanje, e, ki je vredno krepitve. Treba je upoštevati dejstvo, da je bila Slovenija dejansko zelo razdeljena pri tem vprašanju in vladajoča koalicija je dobila referendum z zelo pičlo večino, se pravi, govorimo lahko še vedno o neki polarizaciji eh, in eh, ljudje so povsem na nejasnem, kakšna končna rešitev bo. Zato jaz mislim, da je prav, da obe vladi ne računata samo na udeležbo tretjega, ki naj bi prinesel rešitev, ampak da v skladu s porazumom sami prispevata k jačanju zaupanja, tako da bo končen rezultat eh, okrepil v evropskem duhu medsebojno sodelovanje in seveda medsebojne dobre eh, odnose. Hvala. Grazie, onorevole Peterle. Hvala, gospod Peterle. Besedo ima gospa Pak za dve minuti. Tudi sama bi rada čestitala kolegu svobode. Skoraj z vsem se lahko strinjam iz izkušenj z Romunijo in Bolgarijo pa smo se naučili, da moramo na področju korupcije biti bolj strogi in to velja tudi, to tudi počnemo nasproti Hrvaški. To sta člena 6 in 7 in 8. Morda bi jih lahko malo spremenili, da, da mora vlada na teh oziroma da na teh problemih najbolj deluje. In še bi se zahvalila slovenskim kolegom, ki so zdaj ugotovili, da so pred 20 leti obe državi eh, neodvisnost proglasili. In ena država je že leta 2004 postala članica in eh, prav je, da ta država zdaj tudi pozdravlja pristop, bodoči pristop Hrvaške. Torej, kar se tiče večje nekakšne sovražnosti nasproti pristopu Hrvaške v EU, je normalno, ker se zadeve tako dolgo časa odvijajo. Eno, en razlog je spor sa Slovenijo, ki je toliko časa trajal in po drugi strani neustrezno vedenje s strani države, državne vlade v sodelovanju z IKT-jem. Potem še odprtost, s katero Hrvaška zdaj nudi svojim ljudem, da se vključijo in v iskanje izgubljenih dokumentov, v katerih sploh ne vemo, ali obstajajo, da je to nekaj, kar Hrvatom pomaga, da je pot v Evropsko unijo tista prava pot. Strinjam pa se tudi z vsem tistim, ki pravijo, da se moramo tudi mi potruditi ne z neko propagando, ampak z nekakimi odprtimi rokami, prijaznimi eh, odnosi do ljudi, ki so se trudili in uspeli doseči reforme, ki ljudem niso bile tako všeč. Zato upam, da bomo skupaj dosegli, da bo Hrvaška drugo leto proces končala in od jeseni naslednje leto bomo že imeli opazovalce hrvaške kolege v parlamentu. Hvala lepa. Pak, la parola. Hvala, gospa Pak. Sedaj pa ima besedo gospod Hovic, dve minuti. Uh, Kot prvo, bi rad povedal, da podpiram pristop eh, Hrvaške in se veselim njene eh, partnerstva in seveda upam, da bo eh, arbitražni sporazum oziroma arbitraža v redu potekala in čestitam slovenskim kolegom, da so to dosegli. Gospod Svoboda, čestitam vam na usnutku poročila in kot eh, predstavnik odbora za človekove pravice moram povdariti, kako so Hrvati uspeli preganjati vse eh, kršitelje zakona in sodelovati z mednarodnim kazenskim sodiščem da so tudi dali pravico beguncem, da se vrnejo na Hrvaško, kar je lepo povedano v členih 9 in 13. In To poročilo tudi podpiram. Per la commissione mm, parla uh, il dottor Lange. Eh, Meno commissie, bospregori u gospod Lange. Prosim vas, da se tudi vi omejite na dve minuti, čeprav imate morda nekoliko težjo nalogo kot kolegi. Hvala lepa, gospod predsednik. Samo povedal bi vam, da je komisija ravno kar izdala na poročilo o napredku kjer smo pozitivno ocenili razvoj na Hrvaškem in prišli smo do zaključka, da s pogajalska, to je pogajalsko obdobje za zaključni fazi in tako lahko eh, podpremo tudi oceno gospoda Svobode v njegovem poročilu. Samo nekaj besed o napredku v pogajanjih. Še deset poglavij je odprtih od 35 in teh deset poglavij je najtežjih. Nekaj pripomp v zvezi z njimi je bilo že omenjenih, kar se tiče eh, mednarodnega sodišča, korupcije, pravosodja. Na osnovi vsega tega pa lahko ste opazili, da komisija še ni dala datuma eh, fiksnega za zaključek pogajanj smo v zaključni fazi, datuma pa še ni. Kar se tiče slavni člen 23 o človekovih pravicah, bomo preverili, kakšen napredek je bil narejen in sicer bo to marca. Potem bomo verjetno pridobili si dobro sliko, kako se lahko razvoj potem pri zaključnih pogajanjih še eh, odvija. In pa še zadnja pripomba. Komisija bo nadaljevala in eh, spremljala eh, podporo Hrvaški za to, da bi lahko te še odprte eh, zadeve rešila. Seveda pa mi ne moremo opraviti delo za njo. To mora storiti sama. Hvala lepa. Grazie, dottor Lange. Hvala, gospod Lange. Zdi se mi, da ja, seveda sem vam želil dati besedo. Torej, poročevalec sedaj ima besedo, da bo odgovoril na vsa vprašanja. Gospod Svoboda. Eh, eh, Hvala lepa za vse pripombe, za podporo in to vidim kot pozitivni signal tudi za Hrvaško. Kar se tiče posameznih točk, ki so bile omenjene, šest, sedmi in drugi členi, si predstavljam, da bi lahko začeli za pozitivni elementi, torej kaj je vlada storila in za ostale stvari pa bom se pogovoril s kolegi, da najdemo ustrezno rešitev skupaj in s tem lahko damo nek. Pozitiven signal, kar pa je še odprto, pa moramo pomagati Hrvaški, da bo še zadnja odprta vprašanja hitro rešila. In kolikor lahko mi kot parlament delujemo in bomo delovali hitro, vendar Hrvaška mora storiti svoje. Bene, grazie, Dobro, hvala poročevalcu gospodu Svobodi. Dve informaciji o koledarju. Po današnjem srečanju je rok za oddajo predlogov spremembe 14. december do 12. Razprava bo potekala 24. in 26. januarja v odboru, na plenarnem zasedanju pa bomo o tem odločali februarja. Danes o 15. znova začenjamo zasedanje in sicer s predstavitvijo ministra za zunanje zadeve Belgije, ki bo govoril uh, o širitveni strategiji EU za leto 2010.